good afternoon, um, every, uh, Dobro jutro, dobro dan, vse vas lepo pozdravljam. Prosim vas, da se usedete. Rada bi pozdravila vse uh, naše uh, paneliste. Uh, Predvsej strokovnjakov je danes eh, z nami, razpravljali bomo o svežnju, o blago. Naj že na začetku pojasnim sledeče. Najprej bom dala besedo poročevalcema, poročevalcema o obeh predlogih, eh, potem bomo slišali strokovnjake. Danes je z nami predvsej strokovnjakov in če bo ostalo ob koncu javne predstavitve še kaj časa, potem bomo prisluhnili nekaterim vaših vprašanj. Toda poročevalca sta izredno zaprosila za kar se da veliko strokovnjakov in zato smo dali njim prednost in smo se odločili uh, za to, da če bo ostalo malo časa, bomo prisluhnili tudi vprašanja. Torej, to sem želela pojasniti čisto na začetku. Za začetek bom dala besedo poročevalcema Imko in sicer gospodu Štefancu in pa gospodu uh, Dantiju. Gospoda Štefanca danes ni, kajti uh, je na poti v dvorano in on bo potem povedal nekaj sklepnih besed. Besedo pa bom dal eh, Nikolaju Dantiju. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa za to, da eh, so se nam pridružili strokovnjaki, kajti eh, pomembno je razpravljati o tem pomembnem zakonodajnem svežnju. Ta svežen bo zaprl nekatere vrzeli, eh, ki jih imamo na tem zelo strateško pomembnem področju. Imamo podatke iz marca leta 2018 o sistemu RAPEX, ko gre za eh, neprehrambene, nevarne proizvode in iz tega poročila izhaja, da vsak dan doživljamo preštevilne primere, ki so nevarni in ko gre za eh, eh, neskladne proizvode. Te številke še rastejo in uh, te številke zadevajo uh, različne sektorje in pa to vpliva tudi na naše življenje, kajti tukaj gre za um, elektronske proizvode, gre za otroške izdelke, gre za igrače, gre za tekstil. Nadzor trga je pomemben instrument za to, da bi preprečili zlorabo in da bi zagotovili to, da so proizvode, ki krožijo na notranjem trgu, skladni in varni. Na ta način ščitimo eh, državljane, potrošnike in ustvarjamo dobre pogoje za evropska podjetja podjetja, ki delujejo na pravilen način. Živimo v svetu globalizacije, eh, blagovna trgovina eh, raste in trgovinske eh, verige so vedno kompleksnejše in zato je vedno težje zagotavljati skladnost proizvodov z pravnimi predpisi. To je izziv, ki, s katerim se soočamo. Ta svežen je izredno pomemben prejšnji svežen, ko je šlo za eh, varnost proizvodov in pa za nadzor trga, je sedaj pri eh, svetu. Za nami so leta škandalov, ki so zajemala številne sektorje. Eh, rezultat pa je ta, da se je izpodkopalo zaupanje državljanov, to je tudi izkrivljalo konkurenco in to je tudi škodilo delovanju eh, tistih eh, podjetij, ki so se pravilno vedle na notranjem trgu. Iz tega razloga pozdravljamo ta svežen in pa predlog oziroma oba predloga za eh, direktivo in uredbo. Eh, predvideno je okrepljenejšo sodelovanje med organi, med državami članicami in pa Evropsko komisijo pozdravljamo pa tudi instrumente in pa instrumente za nadzor in pa za preiskave, zlasti na evropski ravni. Sedaj bomo imeli tudi več finančnih sredstev za učinkovitejši in pozornejši nadzor. Imeli bomo tudi učinkovitejši sistem nadzora na zunanjih mejah Evropske uh, unije. Uh, potem so tukaj še carinski organi, ki res opravljajo odločilno ulogo potrebujemo pa tudi jasne predpise, treba je eh, zagotoviti, eh, da eh, ne bomo naložili previsokega upravnega bremena in treba je uporabljati tudi nove tehnologije, zato da bi izmenjevali informacije in da bi preprečevali primere neskladnosti. Predlog vsebuje že številne pomembne elemente, zato da bi ukrepili sedajni sistem izmenjave informacij, podatkov, obvestil oziroma opozoril. Sedaj pa eh, bodo nacionalni eh, organi, eh, ki so odgovorni za nadzor, imeli tudi več pooblastil. Mislim, da bi lahko ta zakonodajni svežen še bolj okrepili in Eh, cilj je ta, da bi imeli takšne instrumente, s katerimi bi zagotovili visoko kakovo življenja državljanov in pa dober notranji trg. Roki so kratki, predlog je bil eh, predstavljen za nekolično zamudo, ampak mi predvidevamo ambiciozno časovnico, torej s kolegom Štefancem predvidevava ambiciozno časovnico. Roki bodo torej kratki, ampak to je edini način, če želimo ta svežen sprejeti pred koncem tega sklica. Prepričan sem, da nam bo današnji dan eh, pomogel k temu, da bomo bolje razumeli, eh, zakaj gre na tem področju, eh, ko bomo razpravljali o teh dveh predlogov. Zahvaljujem pa se tudi vsem za odlično sodelovanje in predvsem bomo morali dobro in hitro ukrepati. Hvala lepa. Nikola. Hvala lepa, Nikola. Sedaj pa bi rada dala besedo gospodu Almeidi iz Evropske komisije. On je direktor za politiko notranjega trga in pa za izvajanje v GD eh, Growth. Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan. Najprej bi rad eh, pohvalil odlično sodelovanje eh, z Evropskim parlamentom. Odlično smo sodelovali z obima poročevalcema, imeli smo predhodne sestanke, eh, iz katerih se je nakazalo dobro delovno razmerje. Dovolite zelo kratek uvod, kajti predvsem smo se zbrali tu, zato da bi slišali, kaj imajo povedati drugi. Torej, notranji trg nudi eh, velikanske možnosti za evropska podjetja, eh, torej večjo, večjo izbiro in pa niže cene za eh, da, evropske potrošnike. To, da notranji trg ne deluje tako, kot bi moral, to velja tako za harmonizirano področje, eh, kjer imamo eh, evropska zakonodajo za proizvode in to velja tudi za neharmonizirano področje, kjer bi se moralo uporabljati vzajemno priznavanje. Tudi problemi se razlikujajo v obeh sektorjih in zato uh, imamo v svežnju dva predloga. Harmonizirano področje pokriva okrog 80 odstotkov blaga v smislu vrednosti. Poglavitni problem na tem področju je skladnost. Eh, organi za nadzor trga eh, najdajo neskladnosti in sicer v, ko gre za 20 do, in sicer v 20 do 60 odstotkov inšpekcij. To ne pomeni, da 20 do 60 odstotkov proizvodov v Evropski uniji ni skladnih. To pomeni, da uh, so eh, pri 20 do 60 odstotkov predgledanih eh, izdelkov našli neskladnosti. Torej, nemogoče je povsem odpraviti neskladnost, pa vendarle je ta odstotek previsok in mi ne smemo ogrožati varnosti in nobenih kompromisov ne, ne bi smeli delati, kar se tiče okoljskih ciljev, ki smo si jih zastavili. Neharmonizirano področje pa zajema okrog 20 odstotkov vrednosti blaga. In tega potencijala ne bi smeli zanemariti. Še vedno govorimo o 20 odstotkih blaga v Evropski uniji. Potencijalne koristi so jasne že iz dveh številk eh, kjer je zahtevana harmonizacija na ravni Evropske unije, je delež uh, notranjih izvozov Evropske unije znaša 55 odstotkov potrošnje, za neharmonizirano področje pa uh, to znaša 35 odstotkov. Uh, torej 20 odstotkov manj čezmejne trgovine, ko gre za neharmonizirane proizvode. In to pomeni, da uh, imamo še veliko nalog na področju medsebojnega priznavanja. Obstajajo trgovinske uvire na neharmoniziranem področju in eh, proizvodi, ki se zakonito tržijo v eni državi, so pogosto prepovedani v drugi državi članici. Evropski parlament je izdelal študijo o eh, stroških in eh, ugotovljeno je bilo, da če bi odpravili eh, ovire, bi izboljšali trgovino v Evropski uniji za 100 milijard evrov. In iz tega lahko sklepamo, kakšne, kakšen velik gospodarski potencial to ima. Naš predlog želi rešiti probleme, ki sem jih predstavil predlog o medsebojni priznavanju, okrepi sodelovanje med nacionalnimi organi in sicer preko deklaracije, preko izjave. Želimo okrepiti tudi dialog gospodarskih subjektov z nacionalnimi organi. Instrument o medsebojnem priznavanju omogoča eh, tudi eh, mehanizem za reševanje sporov, ki vključuje omrežje Solvit in pa Evropsko komisijo. In to dopolnjuje tudi akcijski načrt za to, da bi senzibilizirali eh, deležnike glede medsebojnega priznavanja. Cilj je ta, da bi posodobili nadzor nad trgom sodelujemo z podjetji, imamo orodje, da preverjamo spletno tržene proizvode, eh, prav tako kot tudi proizvode, ki se prodajajo eh, na fizični način in poleg tega zagotavljamo tudi gladko sodelovanje po celotni Evropski uniji imamo tudi, torej uvedli smo omrežje za skladnost proizvodov in ta je bistveni element tega uh, uh, predloga. Uh, treba je zagotoviti, da bo to delovalo tudi v praksi. Na ta način bi radi okrepili eh, notranji trg za blago. Zanimajo me vse vaše ideje, kako bi lahko notranji trg še bolje izboljšali in zelo se veselim nadaljnega sodelovanja eh, z gospodom Dantijem in pa z gospodom Štefancem. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj smo pri naši prvi razpravi. Eh, tukaj gre za izkušnje držav članic z eh, upravljanjem eh, sedanjega okvira blaga. Pred nami, z nami so trije strokovnjaki. Rada bi vas opozorila, da ima vsak na voljo samo nekaj minut. Najprej bom dala besedo gospodu Tongiju Larerju. On je vodja oddelka za standardizacijo, regulacijo proizvodov in meroslovje. je in sicer je vodja enote regulacije proizvodov iz Francije. Torej, gospod Larar, beseda je vaša. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Torej, začel bom s to razpravo. Francija meni, da je prost pretok blaga zelo pomemben za vse evropejce in za Francijo nadzor trga tudi. In Menimo, da temu namenjamo dovolj sredstv, veliko sredstv, vendar kljub temu smo priča eh, veliki stopni neskladnosti glede na evropsko zakonodajo in to je treba izboljšati. To predstavlja dvojno težavo, torej ta precej velika neskladnost trgovna, eh, blaga trguje EU, to eh, kaznuje Eh, poštene trgovce, v primerjavi s tistimi, ki tega ne počnejo. In to je tudi uh, pomembno zato, ker državljanom ne daje mm, varstva, ki ga potrebuje, zlasti ko gre za varstvo zdravja, varstvo zdravja državljanov. Torej, Lahko bi dosegli zboljšanje s pomočjo treh elementov. Prvič, morali bi spodbujati ekonomske operaterje, da spoštujejo prve. Drugič, boljšo, boljše sodelovanje med eh, nadzornimi organi trga v Evropski uniji. In tretjič, moramo povečati nadzor trga, zlasti na mejah, ki so šipka točka za Evropsko unijo. Naj ponazorim to tretjo točko, ki se nam, francoskim organom, zdi najpomembnejša. Radi bi povečali nadzor zlasti na mejah Evropske unije. Zato potrebujemo tri ali štiri elemente. Moramo večje pooblastila nadzornih organov v celotni Evropske uniji. Drugič, moramo povečati sankcije za ekonomske operaterje, ki ne spoštujejo pravili. In tretjič, potrebujemo dovolj sredstev za nadzorne organe, zato da lahko izvaja teste in kontrole v različnih laboratorijih. To je ključnega pomena. Vse to pa mora biti, mora potekati vse države članice EU. Moramo homogenizirati pristojnosti sredstva, zato da bi se preprečili tega, da bi Eh, proizvajalci tretjih držav pač iskali tisto eh, mesto, ki je najbolj šibko zastop na trg Evropske unije. Predlog Evropske komisije mm, podpiramo, obžalujemo pa, da ta svežen eh, vključuje le harmonizirane proizvode, vendar vseeno menimo, da je to napredek. Glede vsega tega, kar sem navedel, ta predlog, je zelo dobra stvar. Pomeni ukrepitev nadzornih organov, omogoča, da dobimo sredstva za preiskavo od tistih eh, proizvajalcev, ki niso pošteni. In poleg tega vsebuje tudi inovacije. Uh, ker, eh, ker predlaga eh, tudi eh, testne zmogljivosti Evropske unije za tiste države članice, ki nimajo dovolj zmogljivosti za izvajanje testov. Zadnja točka, ki pa po našem ni dovolj ambiciozna v predlogu. Predlog vzpostavlja obveznost, da proizvajalci sveta države imenuje osebo, ki je pristojna za skladnost proizvoda. Torej, to damo na enako raven tiste Eh, trgovce, ki uporabljajo običajne poti, kot tiste, ki prodajajo po elektronski poti. To je sicer dobro, da to ni dovolj. Ta pristojna oseba mora biti uh, odgovorna ne le glede informacij, glede skladnosti, temveč tudi za samo skladnost proizvoda. Naj spomnimo, da vse te obveznosti, ki so tudi v predlogu, morajo omogočati uh, nadzornem organu trga omogočiti, da delajo, torej ne smemo imeti preveč upravnega bremena in moramo biti tudi zelo pozorni na to, kar bi lahko bilo videti kot javno-zasebno partnerstvo. Kaj ti nadzorni organi morajo stati neodvisni. In potem še zadnji predlog vidozemnega priznavanja. Nimamo težav v Franciji eh, z načelom vzemnega priznavanja. Menimo, da je trg predvsej zrel, vendar se še eno zadevo lahko izboljšajo. Prepričani smo glede tega. In morda ne s pomočjo tega zakonodajnega akta, čeprav ga pozdravljamo iz vsaj dveh razlogov, zato ker ekonomska materija daje možnost, da se lahko obrnejo na solvit. Um, then... Hvala lepa. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Jonasu Vesterju ki je ataši za notranji trg eh, pri stalnem predstavništvu Švedske za Evropsko unijo. Gospod Vester, beseda je vaša. Hvala lepa. Vse vas lepo pozdravljam. Najprej bi se rad zahvalil odboru IMKO za organizacijo te javne predstavitve. Rad bi vam eh, povedal, eh, kakšne so naše izkušnje. Nakratko se bom Eh, dotaknil eh, uredbe. In eh, potem bom spregovoril še o novih predlogih Evropske komisije. V skladu s tedan, sedan, sedanjo uredbo o medsebojnem priznavanju je tako, da je sistem zelo težko razumeti in razložiti. In To velja tudi za tiste, ki se s tem dnevno ukvarjajo. Zadeva je skoraj da nerazumljiva za novega uradnega organa za nadzor trga, ki mora to uporabljati pri svojem delu. In uh, iz tega vidika moram povedati, da novi predlog um, predstavlja precejšnje izboljšanje. To je mnogo lažje sedaj razumeti in, in uh, uredba je bolje razumljiva. Potem bi rad omenil še eno splošno stvar iz sedanje uredbe in sicer področje delovanja. Ni specifično jasno, ne za javne organe, ne za podjetja. Težko je razumeti razmerje med eh, zakonodajo Evropske unije, kot je naprimer direktiva o splošni varnosti proizvodov ali pa splošno uredbo o varni hrani težko je uporabljati uredbo tubi tudi v povezavi s sektorsko specifično zakonodajo, kjer je stopna harmonizacije popolna ali delna in eh, torej ta povezava tu ni povsem jasna. In ta vidik bi lahko v novem predlogu Evropske komisije izboljšali. Nasplošno, torej naša izkušnja za obstoječo uredbo ni optimalna in zaradi tega je potreben pregled. Potem, kar se tiče eh, sedanje eh, eh, zakonodaje o eh, nadzoru trga, sem lahko bolj pozitivan. Nasplošno menimo, da je to dobra in uravnotežena uredba. Doložbe so lahko razumljive in se tudi z lahkoto uporabljajo. Zadeve bi lahko še izboljšali, zlasti, ko gre za sodelovanje med organi. To, da eh, te izboljšave bi se morali usmerjati v ciljne prilagoditve, ne pa v popolno prestrukturiranje uredbe. Rad bi omenil tri stvari. Prvič, skupne dejavnosti za nadzor trga. Vsi se strinjamo, da eh, čez mejne dejavnosti eh, lahko prenesejo marsikatere prednosti in Evropska komisija je zagotovila financiranje v tem smislu. To, da do sedaj so bili te sklade tako obremenjeni z birokracijo, da organi za nadzor trga tega niso dovolj uporabljali. In drugič, sodelovanje med organi za nadzor trga in pa carinskimi organi. Eh, torej, eh, gospod Tangi je to eh, omenil. Torej, ti odnosi so bistvenega pomena za to, da bi ustavili tok neskladnih proizvodov iz ene države v drugo. In zredaj je treba sodelovanje med vsemi temi organi izboljšati. Potem tretjič. Administrativne skupine In tukaj znotraj tega bi lahko razpravljali o specifičnosti posameznih eh, sektorjev. Metodologija eh, nadzora trga je lahko zelo različna eh, glede na to, zakaj gre. Zato bi bilo dobro okrepiti te skupine. In končno. Dejal sem, da so tukaj naše izkušnje nasplošno pozitivne, sedaj pa bi rad omenil eh, še tisto področje, kjer mislimo, da ni potrebe po določbah na ravni Evropske unije. Eh, člen 14 iz uredbe Evropske komisije, kjer naj bi eh, države članice opredelile minimalne pristojnosti za organe za nadzor trga. Torej, nekatere pristojnosti so zelo konkretne, so pa tukaj nekatere pristojnosti, ki se nam ne zdijo potrebne. Nekaterih sploh ne potrebujemo nekatere so celo izredno kontroverzne, naj nekam omenil, eh, zapiranje spletnih eh, strani in pa eh, vrač, vračilo dobička. Oboje bi prineslo zgolj zanemrljivo dodano vrednost. Bi pa to predstavljalo hkrati velik poseg v predstavnosti držav članic. Nimam več časa, zato se ne bom slučal več o podrobnosti, ampak z veseljem bom razpravljal z vsemi, ki vas to zanima. Švedski parlament pripravlja mnenje v zvezi s to temo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa je z nami še gospod Jan Havlik, ki je direktor oddelka oziroma mm, eh, oddelka za evropske zadeve in notranji trg pri Ministrstvu za industrijo in trgovino eh, Češke republike. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me povabili na to eh, zelo zanimivo razpravo. Začel bom za osebno pripombo, kajti mi smo ena novih držav članic Evropske unije. Zahvaljujoč okviru Evropske unije imamo tako eh, robusten okvir za eh, proizvode v naši državi članici in zato sem zelo hvaležen. Torej, zahvaljujem se tudi kolegu iz Švedske, kajti prihranil mi je dve minuti mojega prispevka, kajti pravzaprav se bom lahko navezal sam kar nan. Dovolite nekaj pripomb. Eh, ena se nanaša na medsebojno priznavanje. Imeli smo nekaj primerov slabšega sodelovanja z državami članicami, eh, ki so povezane z postopkom obveščanja in pa z uporabo uradbe. Torej, gotovo bi lahko tukaj zadeve izboljšali. Eh, potem bi rad omenil še eno stvar, solvit. Sedaj se predvideva ukrepitev solvita.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 Mi menimo, da če bi okrepili solvit, predvsem uporabo eh, med um, uh, tem, kaj komisija počne s temi primeri in pa med solvitom. Potem, kar se tiče medsebojnega priznavanja, tukaj mislimo, da če bi to pravilno izvajali, potem bi tukaj zadeve gotovo lahko izboljšali. Gotovo bi lahko odpravili določene obstoječe uvire. In potem še nekaj primer, primerov, kar se tiče skladnosti in pa nadzora trga. Uh, Izkušnje na češkem kažejo tole. Ključnega pomena je to, da vse, vsi organi med seboj sodelujejo na nacionalni ravni. To je ključnega pomena. E, isto velja za sodelovanje na ravni Evropske unije. E, naš nadzor trga temelji na analizi tvegan. Tako delamo, na tej podlagi tudi pripravljamo naše letne načrte in zadeva deluje. Isto in tako kot pri medsebojnem priznavanju je tako da tudi na področju nadzora trga ni veliko zavedanja ne med podjetji, ne med organi. In seveda je treba storiti nekaj na nacionalni ravni in na evropski ravni. In potem še zadnja točka, eh, kako se bo obnesel ta svežen. Mi bi radi poudarili tole. Morali bi se izogniti temu, da bi ustvarjali pravno negotovost, kajti možno je, da bi prišlo do tega in izogniti se moramo neravnovesjem. To, da mi smo pripravljeni sodelovati z Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, s tem lahko zaključimo prvo mizje in pridemo kar na drugo. Gre pa za praktične izzive s proizvodi, ki vstopajo v EU iz tretjih držav. Prva govornica je gospa Kristin van Kesteren Stefan, ki je višja svetovalka za trgovinske vlašave v pristanišču v Antwerpnu. Prosim. Hvala lepa, da lahko spregovorim tudi stališča pristanišča. Pripravila sem predstavitev. Najprej bi vam rada povedala, kaj je pravzaprav pristanišče. To ni samo točka, kjer blago vstopa v EU. Imamo različne akterje tukaj. Najprej imamo zasebna podjetja, ki ali proizvajajo ali ravnajo z blagom. Potem pa imamo tudi carino, agencijo za nadzor kakosti hrane in živil torej nekatere javne organe. To je moja predstavitev. Imamo torej pristaniške organe in če želimo vedeti, kaj kdo počne, ko blago vstopa v EU, zasebna podjetja imajo interakcijo z organi javnega nadzora. Mi, torej nudimo koncesije zasebnim podjetjem, v bistvu pa vsakodnevno poslovanje nismo vključeni. Torej ne upravljamo s tem vlagom in ga ne shranjujemo v pristanišču. Vendar pa ne gre samo za to, da podeljujemo koncesije. To, kar poskušamo storiti, je olajšati, kolikor se le da trgovino. Kaj ti mi smo torej nekakšen stop na trg EU, logistično gledano in seveda si želimo, da lahko zasebno podjetje delujejo zelo učinkovito. Zato moramo biti predvidljivi in zanesljivi. Prav tako pa vemo, da zakonito trgovino prije tudi nezakonita. Želimo si, da torej carina in drugi organi uspešno nadzirajo uvoženo blago, kolikor se le da. za nas kot pristaniški organ, pa tudi za podjetje, največji izziv ta, da želimo zagotoviti kar se da visoko varnost, ker ne želimo biti vstopna točka za nevarno blago, nezagonito blago. Istočasno pa razumemo potrebe podjetij, potrebe trgovine in skušamo vpliv na trgovino kar se da zmanjšati pri nadzoru tega blaga, ki vstopa v EU. Kako lahko torej odgovorimo na ta izziv? Resnično mislim, da moramo imeti partnerstvo. Potrebno si je prisluhniti, potrebno je razumeti drug, drugega. Podjetja morajo razumeti, kaj počne carina. Carina mora razumeti, kako deluje logistika, in formalna partnerstva, ki jih lahko skemo, morajo biti uspešna. Potrebujemo pa tudi zelo jasen evropski pravni okvir. Imeti moramo enake pogoje med državami članicami. Kar se tiče nezakonite trgovine, lahko vidimo zelo sofisticirane logistične verige, tako rekoč. In iščejo najšipkejše točke za stop. Resnično mislim tudi, da je potrebno prepoznati kredibilne partnerje v tej verigi. Večina jih ve, kaj počnejo in ko jih prepoznate skladne in verodostane, potem imate veliko več časa za osredotočanje na nadzor negotovih, nepoznanih tokov. In potem zadnja točka, potrebno je imeti učinkovito komunikacijo in drene informacij po vsej dobavni verigi. Kaj ti vemo, da so informacije, ki so pomembne za carino in druge nadzorne organe na voljo, vendar pa morda ne v pravem trenutku in v pravem času. Oprostite, v pravem trenutku in na pravem kraju digitalizacija, platforme, avtomatizacija, razširjanje informacij, to je ena ključnih točk za boj proti nezakonitim praksam, proti vsemu, česar si na evropskem trgu ne želite. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Giovanni Kessler, direktor carinske agencije v Italiji. Prosim. Hvala lepa v spregovori bom italijanščini. Hvala parlamentu za povabilo. Da vam predstavimo naše izkušnje. Kar zadeva vlogo carin, ne le italijanskih carin, temveč carin nasplošno, kot eh, organa, ki je pristojen za varnost blaga, ki prihaja iz svetih držav. Torej, carine so tiste, ki so prva ovira na poti za blago in najve, najpomembnejši organ za varnost blaga, ki vstopa v Evropsko unijo. Carine so na mejah in carine imajo tradicionalno nalogo preverjanja blaga, ki prihaja iz tretjih držav. E, torej, no, zaradi davčnih razlogov, carinskih razlogov, pa vedno bolj tudi moramo nadzirati kakovost, eh, skladnost eh, blaga, ki vstopa, se pravi eh, safety and compliance tega blaga. Torej ne gre zgolj za skladnost glede plačila carin, temveč je tudi za ustreznost certifikatov glede varnosti blaga. Tu vidite določene. Eh, podatke glede dela italijanske carinske uprave, ko gre za nadzor. Tu vidimo, kako imamo vsako leto več dela pri na carini, zlasti ko gre za nadzor varnosti blaga. Torej, kaj lahko storimo bolje od tega, kar počnemo sedaj? Gre za tipične instrumente carinskih organov. Vse carine delujejo tako, da ocenjujejo profile tveganja, torej glede na različne kazalnike, torej odkot prihaja blago in tipologijo blaga in tako naprej, ugotavljajo carinski organi. Uh, Slovenska ima torej zelo veliko podatkov, ki jih nobena druga agencija nima na voljo glede trgovine. In z dobro uporabo te ogromne količine podatkov naši analitiki eh, lahko, razdel, lahko proučijo eh, profile tveganja, ki so tudi dovolj učinkoviti in ki se lahko osredotočajo na varnost izdelkov in tudi iz rezultatov vidimo, da to dobro deluje. Potem drug instrument je uh, sistem RAPEX za obveščanje o neživilskih proizvodih, ki niso skladni. Tu je ogromno opozoril povezanih z igračami. Ta sistem dobro deluje po naših izkušnjah. E, torej naši nadzorni organi to dobro izkoriščajo in uporabljajo. In carina je pravzaprav tu na prvi bojni črti. Kaj lahko strimo bolje? Veliko lahko strimo bolje. Nekdo je že dejal pred mano, da vsi skušajo najti najšipkejši člen. Skušajo najti kraj, kjer lahko najlažje uvozijo blago, kjer je najmanj nadzora. In mi vemo, da imamo skupno mejo, vendar 28 ali pa 27 uh, eh, paznikov te meje. In vsak ima svoje sistem analize tveganja, vsak ima svoje podatke, vsak ima svojo zmogljivost in lahko vam zagotovim, da zmogljivosti so si precej različne med 28 varuhi, profili tveganja so zelo različni, zato tudi učinkovitost nadzora različna. V Italiji smo bili priča temu, da je velika multinacionalka, ki prodaja grače. Uh, eh, torej, pri nas je bilo tako, da smo 50% vseh igrač uh, Eh, nadzirali ciljeno in kaj je naredila ta multinacionalka, šla je pač v drugo državo članico in tam je začela uvažati svoje grače. Torej imamo 28 podatkovnih baz, 28 na list vegan, 28 različnih zmogljivosti in vse uh, to je torej nekoristno ali uh, celo škodljivo. In zato bi vas pozval, temu, kar se mi zdi nujno s tem v zvezi in sicer, da bi imeli zvezno carino, zvezno evropsko carino. Ravno s tem bi lahko dosegli napredek glede varnosti uh, eh, uvoženega blaga, ki priha, prihaja iz tretjih držav. Thank you very much. Sorry, I was listening to the translation. <laughs> Um, thank you very much for your... Hvala lepa, se prevečujem. Poslušala sem tolmačenje. Hvala lepa za to. S tem lahko torej zaključimo tudi drugi panel in lahko pridemo na tretje omizje. Gre pa za predstavitev novih postopkov za reševanje težav, tudi uporabo omrežja Solvit. Kot prva govornica je gospoda Nuška Jansens, ki je vodja skupine za Solvit v Evropski komisiji. Prosim, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa za priložnost, da spregovorimo o novem postopku in Solvitu. Skupaj smo pravzaprav predstavili predstavitev, tako da upam, da dobiva 8 minut. Za tiste, ki Solvita ne poznate, čisto na kratko. 2002 smo to spostavili. Po 16 letih smo rešili okrog 15 tisoč primerov za posameznika in podjetja. Skupno 17 tisoč pritožb, ki smo jih dobili v teh letih. Prav tako gre za torej mreže za nacionalne administracije EU, torej reševanje težav izvajajo po državah članicah, ki so v teh nacionalnih središčih. Mi samo olajšamo vse skupaj. Organiziramo delavnice, usposabljanje, podatkovne baze, nudimo informacije, poročanje in tako dalje. Vendar pa, kot vidite, tesno sodelujemo z državami, članicami tukaj v Bruslju, z nacionalnimi eh, središči Solvit. Enotna točka za Solvit, in to je zelo pomembno, za MSP je to bila, da je izpostavila, je na voljo, tako da se lahko potem povezate tudi nacionalno administracijo, neposredno. Vedno imamo dve središči Solvita, tako da imamo torej eh, tudi ustrezen nadzor. In potem tretji element, imamo tudi podatkovne baze. Vsak korak postopka je v podatkovni bazi, tako da je vse skupaj zelo pregledno. Obe strani, ki delata pri primeru, vidi, lahko točno vidite, kje to srečuje. In seveda, na zadnje, to je brezplačno. Sedaj pa Lore, Solvit Belgija. Um, Hvala lepa. Nakratko bom razložila, kako izgledajo postopki Solvit v praksi. Če ima podjetje težavo in se loči stopiti v stik s Solvitom, lahko pridejo do. Zelo enostavno do naše spletne podatkovne baze, lahko dodajajo priloge, opise, korespondenco, ki so imeli s tistimi, s katerimi imajo težave. In potem to domači center prevzame v državi članici, kjer so pritožbeniki dobili to pravico. To je običajno država izvora oziroma kraj seježa podjetja. Središče potem analizira situacijo po prejemu dokumentov, kako to storijo stopijo v stik eh, s strokovnim omrežjem na nacionalni ravni, specialisti ali pa stopijo v stik tudi z eh, omrežjem Enterprise Europe. Temu povedala nekoliko kasneje. Če ugotovimo, da so že sodni postopki, ki tečejo, naprimer, potem to, kar se da hitro prenesemo na druge instance. Pa ko v večini primerov je pritožba v pristojnosti Solvita. V tem primeru potem to, to pošljemo v pristojni center. Imamo jasen pis primera, pravno analizo, prav tako pa dodamo naše pričakovanja, kakšna bi rešitev naj bila. Pristojni center je torej center v državi članici, kjer so se težave pojavile, kjer administracija ne izvaja evropskega prava na pravi način. Ko spremljamo primer, ima centr potem 17 dni časa, da analizira vse skupaj in da pojasni, zakaj je določena država ne počne tistega, kar bi morala. In to seveda posvetovano z nacionalnimi organi. Seveda se zgodi, da imamo tudi narešena vprašanja in potem jih tudi registriramo pod vodokavni bazi kot taka. Komisija to tudi ve primeru poslovnih primerov, ko stopijo v stik naša podjetja, pa imamo tudi sodelovanje z omrežjem Enterprise Europe. Lani maja smo sprejeli akcijski načrt s komisijo in kar nekaj pomembnih ukrepov imamo za okrepitev Solvita. Eden od teh je, da bi bil bliže podjetjem in da bi podjetja našla Solvit, ko ga potrebujejo. Eden od teh ukrepov je bil tudi okrepitev sodelovanja z omrežjem Enterprise Europe. In smo izdali najprej priročnik. Solvit Belgija je že izkoristila priložnost za pilotni projekt med belgijskim Solvitom in regionalnimi podružnicami tri mesece že sodelujemo in že sedaj se nam zdi, da smo precej uspešni. Enterprise Europe je že našel nekaj primerov, ki se jih prezirajo potem sami, ker je šlo za zadeve med podjetji. In potem smo jih nekaj, smo za nekaj primerov tudi njih prosili za nasvet. Julija pa bomo sodelovali tudi na informacijskem dogodku Flandrije, specifično za podjetje. Tako, sedaj pa spet vračam besedo. Hvala lepa. Čisto na kratko, kaj zveče mandata Solvita. Ko torej se ukvarjamo s primeri prostega potoka blaga, to ni nekaj novega za Solvit. To je že v mandatu Solvita, tako kot trenutno deluje. Imamo tri kriterije in imeti moramo čezmeni, čezmeni značaj, mora biti kršitve evropskega prava in to je torej že v teh zemljih primerjih in s tem se ukvarjamo. Imamo pozitiven primer in dva negativna, zato da bi pokazali, kakšna je povezava s to novo zakonodajo. Hvala lepa. Najprej pozitivni primer dva kolega iz Solvi centrov sta to reševala. Podjetje želijo prodajati lake v sosednji državi in so se srečevali s kar nekaj omejitvami. Najpomembnejša je bila, da ni bilo dovoljeno prodajati proizvodov, razen če so omenili ne samo podjetje proizvajalca, ampak tudi ime distributorja na etiketi. Podjetje se s tem ni strinjalo je bilo pripričano, da to ni zakonodaja EU in je stopilo v stik s Solvitom. Seveda so se z njimi strinjali, to je bila napačna uporaba evropske zakonodaje. Samo ime prozorcev je potrebno omeniti na, etiket, na embalaži. To je bilo poslano torej v središču Solvit. Stopili so v stik z ustreznimi organi in povedali, kaj se je zgodilo. So jih soočili z zakonodajo EU. kako je to prenešeno v nacionalno zakonodajo. In potem, ko je pristojni Sovjet center stopil v stik z njimi, so popravili to napako in ni bilo več potrebno omeniti tega imena, samo ime prezavca je bilo navedeno. Kot sem dejala, pa smo potem imeli tudi primere, ker sejšta Sovjet niso rešila težav. Zakaj? eden od razlogov, zakaj se te probleme moramo rešiti, je, ker so primeri zajemnega priznavanja lahko tehnično zelo zapleteni ali lahko zahtevajo zelo visoko stopno tehničnega znanja glede določenega proizvoda ali ravni. In ko ni tega strokovnega znanja, je zelo težko soditi za nekoga, ki ni strokovnjak, ali določeni, ki ne ukrepi so, so razmerni ali ne. In to je potem lahko primer, ko Solvit določenega primera ne more rešiti. Pa tudi neformalnost je lahko težava. Pogosto je to prednost, ker organi potem spremejo, da so napačno si razlagali zakonodaje EU in je potem Solvit enostavno neformalno urode. Vendar pa v bolj občutljivih primerih, politično občutljivih ali kakor za varnost proizvodov, pa lahko določen organ okleva, da bi tako neformalno orode jih prepričalo v sodelovanje. In sedaj prehajam na primer v osmem členu nove zakonodaje o zajemnem priznavanju. Ta člen se loteva teh dveh vprašanj. Najprej predlagamo uporabo obstoječega orode, da ne bi ustvarjali novih orodij za podjetja. To je zelo pomembno. Istočasno pa želimo to ukrepiti bolj tesnimi povezavami s strokovnim znanjem in organi evropskih institucij. Resnično menimo, da bi ta postopek, kot je zapisan v 8. členu, lahko ukrepil Solvit na tak način, da bi se lahko lotili teh vprašanj vzajemnega priznavanja in bi lahko potem računali tudi na strokovno znanje institucij. Zdaj pa zelo kratko, kako bo to delovalo. Deset minut že skoraj govorim. Najprej bo pritožba šla Solvit, to bomo ocenili, skušali bomo to rešiti in trenutko, ko bodo ugotovili, da to ni možno, ker se organi tega ne želijo ali je potrebno veliko tehničnega znanja, bodo se obrnili na komisijo. In ti bodo prinesli potrebno znanje za to, da se lotijo primera. Prednost tega je, da najprej pričakujemo, da ko bomo imeli to vlogo komisije eksplicitno omenjeno v predlogu za uredbo, da bo to že imelo vlogo ukrepitve sistema Solvit. Organi bodo vedeli, da ko stopi Solvit, da je za njim možnost tudi pomoči komisije. Prav tako je prednost, da ne bo novega urode, to je zelo pomembno racionalizirali bomo dialog z ustreznimi organi in sčasoma menimo, da bomo imeli dovolj smernic in znanja, kako nasplošno praviti načelo vzajemnosti, tudi po specifičnih sektorjih. To je to. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo mizje. Poslovne perspektive. Tukaj dobi besedo najprej gospod Martinas Barisas, direktor oddelka za notranji trg Business Europe. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Predsednica, hvala lepa, da ste povabili Business Europe, da lahko spregovori na tem dogodku. Vesel sem, da sem tukaj. Še bolj vesel pa sem, da lahko začnem zelo pozitivno. Business Europe in njeni člani delijo široko podporo temu svežnju kot celoti. Ker ni veliko časa, se bom kar lotil dveh predlogov, kjer imamo nekaj pripomp za izboljšavo. Najprej vzajemno priznavanje, uredba za vzajemno priznavanje. Učinkovito reševanje težav prek Solvita je ključni element, da bo se skupaj delovalo ko ni vzajemnega priznavanja, ko se to zavrne, bi podjetja morala, po našem mnenju, imeti tudi možnost, da prosijo za mnenje komisije. Drugič, znano je, da so veri in pravčasno posredovane komisije ključnega pomena. Zato pozivamo k temu, da bi to ukrepili, prav tako pa si želimo, da bi imeli roke za komisijo v Solvitu, da bi imeli torej postopek, ki je kratek pa tudi zelo jasno določenimi roki, da bi komisija resnično bila posredni, kot smo slišali že strani Anuške. Sedaj pa nadzor na trgu. Tukaj bom izpostavil uniformnost in sorazmernost, enotnost in sorazmernost pravil. Člani Business Europe imajo izkušnje s trenutnim okvirom, spet podjetji in običajno je preveč manevrskega prostora za diskrecijsko pravico za interpretacijo zakonodaje strani nacionalnih organov in potem posledično je tudi pomankanje neodvisne ocene sorazmernosti teh odločitev. Naprimer, ko gre za primer preveč restriktivnih odločitev, samo nekaj inšpektorjev, ko so formalno govarjali standardno. In to je temeljino na pripombah, ki pa niso bile temeljito obdelane. Torej, tudi v kontekstu ničnih nesreč ali pritožb v tem področju je potrebno to ravnavati. Sedaj pa še drugi del predstavitve, kar se tiče uredbe o skladnosti in izvrševanju. Drugi del prosovnice. Ključno sporočilo z naše strani je sledeče. Potrebujemo odločnejši nadzor na trgu, kar se tiče enakih pogojev in skladnosti. To je jasno, vendar pa poblastila, ki jih dajemo organom za nadzor na trgu, morajo biti sorodmena. Tukaj ne smemo jim biti kar tako blanko čeka za to, da organi kar tako delujejo. Zdaj pa naj pojasnim še zadnjo točko naše predstavitve, ki v bistvu pojasnjuje potrebo po več sorazmernosti. Najprej, člen 25, čisto na koncu te točke, kar se tiče tega, da bi se strinjali eh, z domnevo o neskladnosti, kot je to zapisano, imamo težave. Zakaj? Najprej, potencialno govorimo o najbolj restriktivnih in nesorazmernih odločitvah, ki se lahko sprejmejo strani določenega organa za nadzor trga. Ta odločitev po trenutnem osnutku lahko temelji na kakršnih koli informacijah, izjavi, kakršnih koli podatkih, z katerega koli vira in to je lahko že dokazno kladivom. In potem lahko to sproži vse evropsko domnevo o neskladnosti. Nadalje. To bi radi povezali tudi 14. členom, kar se tiče pooblastil organov za nadzor trga. Sistem revizije, ki lahko potem tudi seže zelo globoko in dostopajo do kakršnekoli podatkov. Organi za nadzor trga imajo tudi možnost, da zahtevajo pravne ali druge osebe, da izpolnijo zahteve. Potem pa še 12. člen. Tukaj pa gre za objavljanje vseh podatkov, kar zdiče organov za nadzor na trgih. Tukaj gre za vprašanje zaupnosti, seveda. In potem ne nazadnje vse te odločitve in vsi ti dokazi, seveda temeljijo na javnem interesu prvi člen žal predeluje drugačne interese kot tisti, ki so v definiciji nadzora na trgu v tretjem členu. To je veliko preširoko. Potrebujemo enoten pristop. Naj poznamem. Vsa ta verika je taka, da je potrebno še izboljšati stališče Business Europe pa bo na naši petni strani na voljo do konca tega meseca. Hvala lepa. Hvala lepa, vesela sem, da ste spet na našem odboru, drugačni funkciji. Tako, sedaj pa naslednji govorni gospod Ilija Brugeman, ki je svetovalec za skupni trg v Eurocommerce. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa predsednica, da ste mi dali besedo, da spregovorim v imenu vseh podjetij za prodajo na drobno v EU. Podpiramo ta svežen blago. Mislimo, da je to odlična priložnost, da izboljšamo prospetok dobrin, da pa tudi povečamo pravno varnost za podjetje, še prav posebno MSP. -je mislimo, da bi tako lahko izboljšali čezmeno trgovino, ne smemo dodajati dodatnih ravni ovir za podjetja. Prav tako pa moramo izboljšati skladnost, ko bomo izboljšali sodelovanje in usklajevanje med eh, akteri in podjetji in imeli bomo tudi eh, pristop, ki temelji na tveganju. Prav tako bi naj povečali pravno varnost, pravno gotovost pri vseh akterih in racionalizirali določbe evropske zakonodaje poleg tega pa menimo, da bi morali imeti tako za sklene kot neusklene proizvode samo en sistem pravnih določb. Naše izkušnje. Po spletu neevropski akteri ponujajo proizvode, ki niso vedno varni. Včasih ni odgovorna osebe v EU, Zato mislimo, da bi torej zakonodaja EU morala upoštevati tudi nove poslovne modele. Prav tako vidimo, da ni dovolj doslednosti nadzora na trgu, da so metodologije različne, kar povzroča pravno negotovost za podjetja, ki trgujejo čezmejno. Imamo tudi različne interpretacije celo znotraj držav članic. Prodana drobno in široko pa meni tudi, da ni vedno dovolj dialoga z organi, da bi se pogovorili o vprašanjih varnosti. Podjetja pa imajo veliko strokovnega znanja glede proizvodov samih. Kar se tiče vzajemnega priznavanja, to je seveda ključno načelo, da zagotovimo prostotok dobrin po skupnem trgu. Žal pa države članice vedno ne spoštujejo tega načela. Mislim, da bi izjava kronskega akterja, da se določen proizvod zakonito že trži po državah članicah, lahko pomagal. Lahko bi tako znižali prak za podjetja, da se pritožijo. Moramo pa seveda spoštovati trenutne roke. In vse skupaj je sedaj preveč nejasno zapisano. Solvit center lahko prosi za mnenje in komisija lahko izda mnenje. Mislim, da je to preveč nejasno. Veliko je obvez za nacionalne organe v tem predlogu. Nekatere so že v trenutnem, vendar pa kako bo komisija jamčila za izvrševanje, ma ne bi morali imeti jasnih, jasnih posledic za nacionalne organe po določenih postopkih. Potem naslednji predlog. Eurocommerce podpira cel komisije, da bi zagotovili, da so vsi proizvodi na trgovanjem. Izhodišče mora biti sodelovanje med organi in podjetji v dobri veri, kar bi vodilo do zaupanja, da zagotovimo skladnost. Mora biti odgovornost in obveznosti vseh akterjev v verigi kristalno jasni. Seveda mora to odgovarjati vsakemu ekonomskemu akterju v dobavni verigi in proizvodnem procesu. Proizvajalec ima končno odgovornost za skladnost proizvoda. Glede na omejene vire, ki jih organi imajo, pa potrebujemo bolj pametno izvrševanje, več izmenjave in več sodelovanja, ne pa nujno več pooblastil. Zato v polni meri podpiramo omrežje za skladnost, da bi dobili iz tega največ. Predstavniki podjetij morajo biti vključeni v to, tako bi lahko naše znanje in informacije delili z organi. Prav tako pa moramo imeti pristop, ki temelji na tveganjih za te organe, tako da bodo nezakoniti trgovci, ki dajo nevane proizvode na trg sankcioniranja. Včasih pride tudi do ne namerno neskladnih proizvodov. Tudi to moramo upoštevati in potem imeti dovolj prostora za dialog, preden se sprejemajo odločitve in bodo podjetja lahko reševala odločitve, eh, spremala odločitve in reševala težave najprej sama. Imamo tudi memorandum o soglasju z zainteresiranimi skupinami, to je dobra podlaga. Potrebujemo pa bolj usklajen dosleden pristop v Evropski uniji. To bo izboljšalo skladnost varnost, pa tudi zagotovilo pravno gotovost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji v tem omizu, to je gospod Filip Portalje, direktor v Orgalajmu, deko za notranji trg in standardizacijo. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim mnenje Orgalima. širok spekter industrijskih in področnih dobrin. Imamo od eh, žerjavov do kosilnic pa do robotov. Skoraj vsi naši proizvodi so zajeti v zakonodajo o harmonizaciji, tako da se bom osredotočil na predlog komisije o skladnosti in izvrševanju. Kaj je na kocki? V zadnjih desetih letih se je prebivalstvo v EU zvišalo za 10 milijonov. Za 10 odstotkov se je potrošnja povečala. In to je pomenilo tudi povišanje štiri kontejnerjev v pristaniščih v EU za 14 odstotkov. Slišali smo že, kako je to v Antwerpnu. Medtem pa so države članice za 10 odstotkov zmanjšale carinsko osebje, proračun za 7 in inšpektore za 3 odstotke dovolj je, pravimo. Naše izkušnje so, da zakonodaja, ki vleza naše proizvode, je vedno bolj zapletena in vedno bolj stroškovno zahtevna za skladnost, da jo izpolnjujemo. Torej. Ni pa učinkovitega nadzora na trgu, ni učinkovitih nadzorov na terenu samem, na kraju samem v državah članicah. Prva prednostna naloga držav članic mora biti, da ne bo nobenih nevadnih, neskladnih proizvodov na njihovem trgu, ki lahko škodijo potrošnikom in uporabnikom. Prav tako pa, in to je nekaj, to je nekaj govornikov že omenilo, imajo pomembno dožnost, da zaščitijo zakonite proizvajalce od nelojalne konkurence. Ko torej ni dovolj sredstev, osebe in tehnične, tehničnih nezmogljivosti v teh organih, potem je edina možnost, da so ti organi za nadzor bolj pametni. To je bilo že omenjeno. Tri predloge imamo, da bi to uresničili. Prvič, sodelovanje je nujno potrebno. Fizičen nadzor in dialog med organom in ekonomskimi akterji bi morali prevladovati nad nespecificiranimi administrativnimi postopki. Očinkovit fizični nadzor pa zahteva tri ključne elemente. Kompetenca, finančni viri in legitimnost industrija lahko ponudi tako kompetence kot finančne vire na prostovoljni podlagi, kot je že bilo nakazano danes z MSSA Electrical, vendar pa nimamo legitimnosti. Zato je ključnega pomena omogočiti zasebno javno sodelovanje med podjetji za to, da bi po 8. členu memorandumu o soglasju zagotovili sodelovanje. To mora seveda se zgoditi po objektivnih kriterijih, katerih se govorijo države članice in po členu 31. To je ključnega pomena. Drugi element doslednosti, povsem zemljo Evropske unije, to potrebujemo in tudi na mejah. To je poglavje 4 do 8 predloga. Še pa posebno pozdravljamo 31 in 32 člen, ki bi vključevala, kjer je potrebno, tudi predstavnike podjetij in potrošniških organizacij. Tretjič, sorazmernost. Menimo, da bi predlog moral omogočiti, ne pa ponomočiti nacionalne organe, torej v drugem poglavju ne potrebujemo dodatkov k evropskim ekonomskim akterjem. Poleg tega, kar že imamo glede standardizacije v evropski zakonodaji, strinjamo se, da bi predlog o 14. členu moral nacionalnim organom podati več pogostil po EU, vendar pa to je že bilo omenjeno strani Business Europe. Ni potrebno teh pooblastil razširiti prek tega, kar je potrebno in sorazmerno. Naj zaključim. Pozivamo vas, poslanke in poslance parlamenta, da podprete reč kompromis s svetom do konca leta glede tega ambicioznega projekta komisije s ciljem, da bi učinkovitost in pamet uvedli tudi v te postopke na ravni držav članic. Hvala lepa. Hvala gremo naprej na naslednje omizje. Tu se bomo pogovarjali o vplivu predlogo na potrošnike. Naša prva govornica je gospa Moni Gojens, ki je generalna direktorica Bioka. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in dobrodan vsem skupaj. Meme je Moni Gojens in meme v imenu Evropske organizacije potrošnikov. Naj povem, da naše delo glede nadzora trga je v sodelovanju ANEK, to je eh, Evropski glas za standardizacijo, zelo tesno sodelujemo in tudi z institucijami in drugimi deležniki delimo stališče glede tega svežnja. Danes bom seveda v teh petih minutah predstavila le glavne zadeve, ki bi radi podarili, pozdravljamo ta svežen. Uvaja številne dobre zboljšave za potrošnike, recimo laboratoriji Unije bi bili zasnovani, imeli bi obveznost pravne zastopnike v Uniji, je nekaj zelo pomembnega za potrošnike, potem pravice. Uh, nadzornih organov, da so lahko eh, skrivni kupci, to je zelo pomembno. In prav tako EU bi dala državam članicam na voljo sredstva, če bi to bilo potrebno. To je seznam stvari, ki se nam zdijo res izboljšave. Ko pa gre za šibke točke, kjer upam, da bo Evropski parlament lahko izboljšal vpliv svežnja na, za potrošnike, bi pa bila naslednje področje svežnja in tu se res osredotočam na skladnost in izvrševanje. To moramo izboljšati in razširiti. Ne sme se uporabljati le za usklajene proizvode, temveč tudi za neusklajene proizvode. Za potrošnike ni normalno, da bodo igrače pokrite izdelki za uh, uh, otroke, pa ne. To je zelo pomembno. Drugič, z vidika varstva potrošnikov, ko se smatra, da dobrina ni skladna. To lahko ne mudoma da priložnosti potrošniku za eh, pravno varstvo. Torej, morali bi imeti preprosto pot do pritožbe, ker ta izdelek ni skladen z zakonskimi zahtevami. Ta svežnja je dobra priložnost, da se lotimo uh, izzivov vključenih interneta stvari. Te, protokoli za testiranje morajo biti na voljo, kajti povezani proizvodi res postavljajo na vprašanja. In pomembno tudi vprašanje varnosti. Tudi gospod Kesler to omenjal. Moramo vključiti varnost v to definicijo. Obstoječi regulatorni okvir ne, izredno ne omenja varnosti storitev, govori zgolj o varnosti blaga, vendar vedno obstaja tudi povezana storitev, to je recimo programska oprema in zato je zelo pomembno, da tudi to vključimo, ko gre za vidik nadzora trga. Pomembno je pojasniti vlogo platform. Kako lahko obravnamo varnost in nadzor trga eh, blaga, ki se prodaja na, na spletu komisije za smernice glede tega, vendar niso zavezujoče. Priča smo eksploziji prodaje na spletu in to gre tudi za blago iz tretjih držav, zato potrebujemo zavezujoče zahteve glede nadzora teh proizvodov. Zelo pomembna zadeva je tudi to, da potrošniki ne smejo plačati za neskladnost. Tu lahko primerjamo s, pripra s pripravedjo dizmon, ki je v nemških mestih žrtev tega je potrošnik, ki ima dizelsko vozilo. To vozilo je izgubilo vrednost in ne more dobiti denarja nazaj. In tudi druge je tako določeno, določena igrača je bila v Nemčiji razglašena za neskladno in potrošniki so morali to igračo uničiti, niso pa dobili denar nazaj. To ni prav. Potrošnike je treba ustrezno zaščititi v takih situacijah. In zadnja točka, zadnja svežnja z 2013, ni bilo dovolj izpostavljeno vloge združen potrošnikov, da lahko sodeluje z pristojnimi organi. V novem svežnju tega sploh ni več, mi pa imamo vendarle veliko Eh, znanje glede, kar se dogaja na trgu in bi lahko opozorili organe ali pa dali strukturno znanje tistim, ki nadzirajo trg in bi res radi, da se to znova vnese v svežen. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Michael Kasar, ki je direktor uh, oddelka za nadzor trga v Malteškem organu za konkurenco in varstvo. Uh, potrošnikov in je tudi predsedujoči ProSafe. Lej. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, dobr dan. Hvala za to priložnost, da lahko predstavim eh, svoje znanje in svoje, svoje, svoje videnja glede predlaganega svežnja v vaštvu blaga. Tu nismo zato, da bi predlagali svoje stališče, temveč predstavljamo stališče držav članic v okviru mreže ProSafe. Kaj zadeva sam svežen? Prva zadeva, ki je treba upoštevati, da potrebujemo odločitev glede svežnja o varnosti blaga iz 2013, ki je sedaj v nekakšni slepi ulici in moramo vedeti, kaj se zahteva. Vprašanje je, proizvodov, ki niso usklajeni, ki niso v področju uporabe, mislim, da bi jih bilo treba čim prej vključiti, ne pa kasneje. Tri pozitivni elementi tega svežnja, ki smo jih zaznali v tem predlogu, so to, da res pozdravljamo, da nov predlog je podrobnejši kot tisti, kot je bil iz 2013. Kar zadeva obveznosti držav članic, nalaga državam članicam potrebo potem, da izvajajo nadzor trga in da imajo dovolj sredstva na voljo za to. Nekateri kolegi so to omenjali, s tem se res lahko strinjamo in moram tudi povdariti, kako pomembno je, da imamo sredstva za organe za nadzor trga. Drugič pozdravljamo tudi potrebo po izmenjavi informacij in po medsebojni pomoči med državami članicami med organi za nadzor trga in državami članicami. To je zahteva noben človek ni uh, otok, nobena država ni otok. Sicer prihajam iz otoka, geografsko smo otok, vendar nismo sami. Tretji pozitivni vidik, ki ga vidimo in ki se mi zdi zelo pomemben, je to, da države članice, oziroma se predlaga, da države članice dobijo seznam minimalnih pooblastil. Nekateri so to že omenjali, pravico, da vzamejo brezplačne ozorce. To ni povsod tako v vseh državah članicah in nekatere države članice morajo dejansko kupiti te proizvode, potem potreba po nalaganju sankcij. In pravica do tega, da izterjamo dobiček od nezakonitih uh, do, dobrin. Nekdo je dejal, da potrošniki ne smejo plačevati za nezakonito blago. Sam uh, nisem pripravljen plačevati za nevarne izdelke. Tri zadeve, ki jih moramo bolje proučiti in kjer moramo videti, če jih lahko morda nekoliko spremenimo načelo neodvisnosti in samostojnosti držav članic. Pomembno je, da to načelo ohranimo. Države članice so tiste, ki delujejo na terenu, vedo, kaj je potrebno. Ni druge enote, ki bi toliko vedelo o moje države članici, kot vem jaz, člen 7 in 8, govorita o tem, da bi morali vključiti ekonomske operaterje k nazoru trga in morda bi lahko vključili koncept partnerstva za skladnost. To bi lahko bilo problematično, kajti partnerstvo za skladnost je nekaj dobrega, če obe strani res delujeta za isti cilj. Vendar tega ne moremo zavedno jamčiti. Potem subsidijarnost. Predlog omenja unino mrežo za skladnost proizvodov. Tu bi lahko prišlo do pomankljive subsidijarnosti države članice. bi morda lahko to videli kot nekakšen odzem pooblastil. Torej moramo eh, v svežnju zapisati suverenost oziroma načelo subsidijarnosti in to tudi upoštevati. Potem eh, pristojna oseba za skladnost je pomemben element, moramo to pravčiti in videti, kako bi to vzpostavili v tem svežnju. Kajti, če ga ne bomo storili prav, bomo zgolj ustvarili breme za države članice. In države članice bodo lahko trkle neka vrata, ki nikamor ne bodo peljala. Torej, to so To so prvi vtisi glede tega svežnja in seveda smo pripravljeni na razpravo z vsemi. Hvala lepa. Naš zadnji govornik je gospod Klaudijo Bergonci, generalni sekretar Indikama. Ne vem, kje sedi. Aha, izvolite, beseda je vaša. Grazie, hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za povabilo, da lahko sodelujemo v tej pomembni predstavitvi Indika je glavna uh, zbornica za industrijsko uh, politiko in za boj proti nezakoniti trgovini in uh, smo sogovorni evropskih institucij tudi za ta svežen o dobrinah. Zdi se nam zelo pomembno, da svežen je ti neskladnost proizvodov. Uh, je nekaj, kar vpliva na dva glavna akterja evropskega gospodarstva, industrijo in potrošnike. Ta svežen eh, sedaj preučujemo predstavniki industrije, kaj ti situacija Evrope je šla predaleč. Imamo rezultate, ki kažejo na to, da prihaja vsega, v Evropsko unijo preveč neskladnih uh, proizvodov in to škodi gospodarstvo, ki ga moramo varovati. Potem je tu še vprašanje intelektualne lastnine. Imamo podatke OECD-a, ki kažejo, da je 5 odstotkov blaga, ki vstopi v Evropsko unijo, ponarenih. To pomeni 80 milijard evrov škode. Neskladnost s pravili z intelektualno lastnino ni manjši problem, temveč je del velikega problema. Leta 2010 so italijanske carine zasegle precej veliko športnih oboval, ki so bila izdelana uh, v neskladju z pravili intelektualne snemi. Poleg tega pa so eh, vsebovali veliko kroma, ki je uh, tudi rakotvorna snov. Lahko si predstavljate, kaj bi to pomenilo, če bi te ta bovala dali na trg. Torej, ukrepanje carina, carina je odprlo pandorno skrinjico. Kajti, prišlo je do kršitve intelektualne lasnine, vendar hkrati je ugotovila tudi to, da je prišlo do tudi drugih kršitev. In pomembno je, da obravnavamo blago, ki je neskladno, moramo tudi poštevati vse intelektualne osnovne varnosti, zdravja, davčnih utaj, neplačanih dejatov, um, lažne deklaracije in neskladnost glede pravil dovoza. Torej, nek neautentičen izdelek, ki je konkretnem primeru kršil vrsto pravil, neskladnost blaga uh, prizadeva industrijo in uh, prizadeva zaupanje potrošnikov. Če potrošniki nimajo zaupanja, potem si več ne želijo kupovati. Smo tudi priča mm, porastu mm, nakupovanja po spletu. Uh, in potrošniki so tudi tu precej nezaupljivi. Imamo uh, številna pravila in to vpliva tudi na procese, na stroške in na možnost, uh, da nekdo lahko deluje v svetu industrije če se gledamo, kako deluje Evropski industrijski sektor, vidimo, da je največ uh, eh, MSP-jev, ki imajo manj kot 20 zaposlenih. Eh, predlog želi olajšati delo organov za nadzor trga, zato da bi lažje ugotovili, kje bi lahko dobili informacije glede skladnosti in glede pravilnega delovanja ekonomskih operaterjev. Omnejmo si to točko. Tu se zdi, da imamo znova breme za podjetje, podjetje, ki že danes mora proizvajati skladne proizvode in morajo uh, uh, upoštevati še več pravil in dajati na voljo še več informacij. Torej, industrija je eh, žrtev težave, hkrati pa tudi del rešitve. In potrebujemo harmonizacijo na področju na organov za nadzor trga znotraj EU. Eh, pogosto smo Eh, priča mednarodne nezakonite trgovine in kot vemo, danes ni možnosti eh, mednarodne obveščevalne, eh, mednarodnega obveščevalnega delovanja, kot je dejal predstavnik italijanske carine. Imamo carine, ki jih mi kot industrija spoštujemo, kajti oni so tisti organ, ki je še najbolj koordinirana med, ki, ki koordinira delo 28 držav članic, vendar vedno več je blaga, ki prihaja v Evropsko unijo in ki so nezakoniti. In kot je dejal direktor Kezler, eh, carine eh, v Evropski uniji ne delujejo enako, niso enako pozorne na to blago. Menim, da sveže in ključnega pomena za to, da bi bi, bi, bi torej, eh, imeli nadzor nad skladnostjo blaga, ne želimo pa pretiranega vremena in stroškov za uh, ekonomske operaterje. Tista podjetja, ki so skladna, morajo dobiti določene spodbude, ker uh, deluje zakonito. Carine se morajo bolj med sabo koordinirati in uh, tisti, ki uvaža blago Evropske unije, mora dokazati, da je njegovo blago skladno. Uh, that... Hvala. Sedaj imamo pa še nekaj časa za to, da lahko poslanci spregovorijo, če imajo kakšno vprašanje. Imajo kakšno vprašanje? Izvolite, gospod Egnjo. Hvala. Mislim, da je to dobra priložnost, da vas vprašam, glede če ste kaj zgodilo lani, tako veliko, je to morda dokaj ve o, o tem. In sicer fiprinol, to je snov, ki ga uporabljajo proizvajalci jajc za to, da čistijo uh, kletke za kokoši in zelo učinkovito uh, ubija miši. Zdi se, da zelo del, dobro delujejo združene kletke. Vendar nizozemski proizvajalci jajc so ta fiprinol uporabili medtem ko pa Združeno kraljestvo ni omogočeno kupiti tega proizvoda, to pa zato, ker uh, britanski javno zdravstveni organ ni dodelil številke tej snovi. Ne vem, kakšno je bilo trgovinsko ime. Torej, to je bilo jasen znak, da skupni trg ne deluje. In to se je skazalo kot nekaj dobrega, kajti kot veste, fipinol je potem prišel v jajca in pred, predstavlja nevarno za zdravje. Torej, kaj to pomeni, da lahko ena država prepreči, da neka snov vstopi vanjo, ali je to nekaj posebnega, ali je to obstoječega, morda bo kdo od vas 12, 16, kaj vedel s tem v zvezi? In potem vprašanje vzajemnega priznavanja. To je ključnega pomena zaradi brexita. In morda kdo od vas kaj ve o tem, kako bi lahko vzajemno priznanje uporabljali tudi za to novo mejo. Hvala, gospod Selimovič. Hvala. Bom uporabil tal mikrofon, zato da nagovorim naše goste. Najprej naj povem, da pozdravljam ta predlog tudi imenovati Vega, to pozdravljam, ker danes ni mogel biti z nami, vendar sva oba eh, se strinjala, da je to dober predlog in da ga v glavnem podpirava. Imam tri vprašanja za naše goste. Najprej gospod Portingot, ne vem, če sem prav izgovoril vaš primek. Govorili ste veliko o tem, da ni dovolj sredstev pri nadzoru trga, pri organi za nadzor trga. In predlagali ste tudi to, da je treba delovati pametneje. Če je tako, da obstaja omejitev tudi pri tem. Če imate odločeno količino denarja, lahko delujete nekoliko smot, bolj smotrno z njimi, da potem presežete neko točko, ker ste pač strošek v nekem proračunu. Če bi se s tem želeli spopasti, bi lahko uporabili enega od uh, predlogov, ki smo jih slišali in sicer nekateri so rekli, ti organi naj vzamejo del kazni in potem bodo imeli spodbudo, da to vse skupaj deluje kaj menite o tem? In drugič, kaj menite o tem, kakšno je tveganje? Kaj ti sedaj že obstajajo ti sistemi v odločenih območjih? Če bom napačno parkiral, bom dobil kazen, ker delujejo na podlagi kazni, dobijo odstotek od te kazni, vendar lahko hitro pride do zlorab. Na švedskem sem bral prejšnji teden, da so nekateri dajali kazni celo um, reševalnim vozilom. Sicer nekdo je uh, prišel tam neko, nekom reševati življenje, vendar vse je dobil kazen, ker tisti, ki da je kazen, dobi sodek od tega. Torej, kakšne so tveganja, ki so s tem povezane? Potem vprašanje imam za Business Europe. Zelo elokventno ste spregovorili o teh tveganjih glede različnih standardov. Tudi sam vidim tveganje. In sicer najstrožji standard se bo uporabljal za vse. Če ena država članica, ne govorimo o hudih napakah, o zelo nevarnih snoveh, včasih je lahko embalaža, torej so lahko pravila glede embalaže v državah članicah različna. In potem ima neka država strožja pravila in se potem odloči, da embalaža ni ustrezna in potem je treba ta izdelek postaviti v posodo v Evropi. Torej vidim, da obstaja tveganje s tem v zvezi in bi rad povedal, rad bi slišal vaše mnenje s tem v zvezi. Potem še zadnje vprašanje za komisijo. Švedski predstavnik je govoril o, o tveganju, da imamo sistem, kjer lahko zapremo spletno stran, vendar imel sem enako težavo s CPS-om, na katerem delamo. Včasih je te spletne strani zelo težko in nevarno zapreti. Naj nam primer. Ali lahko skrajšate pravi predsednica? V časopisih v Belgiji, v Lesovaru, vidimo, da imajo eh, oglase na spletni strani in recimo, če bi ti oglasi poveze, po, povežejo na nekaj nevarnega, ali to pomeni, da se da zaradi tega lahko zapremo spletno stran od lasuara, ker gor je nekaj, kar, je, kar krši pravila. Torej, to je um, delikatno vprašanje, zanima me, kako bi se s tem spopadli. Hvala. Hvala. Morda bi kar začeli z zadnjimi tremi vprašanji, ker so bili namenjeni enemu govorniku. Torej bi prosila tiste, ki se boste oglasili, da odgovorite v eni minuti. Najprej predstavnik Švedske. Izvolite. Ne, komisija je bila zadnja. Prvo vprašanje je bilo za vas. Izvolite. Hvala lepa za vaše vprašanje. Kar zadeva. Deva memorandum sporazumu. Ne moremo storiti vsega z omejenim eh, proračunom. Vendar v segmentih proizvodov ekonomski operateri želijo plačati za testiranje strani neodvisnih organov. S tem že nekoliko zmanjšujemo strošek za proračun organa za nadzor trga in to se lahko tudi spremlja, zato da ne, prih, ne prihaja do pristranskega delovanja drugih organov za nadzor. To bi lahko delovalo po našem. In veseli nas, eh, oziroma želeli bi si vašo podporo, kajti tak pristop, partnerski pristop z podjetij ni nekaj bilo všeč vsem organom držav članic. Kar zadeva je eh, izterjavo stroškov strani organa, organa za nadzor trga. To bi seveda lahko pripeljalo do neželenega vedenja, vendar menimo, da predlog iz člena 21 je tak uh, ki, kjer bi lahko upoštevali uh, predloge, recimo to, da ne moremo izterjati denarja, če ekonomski operater ni dobil od organa obrazloženo zahtevo. Torej, uh, eh, ustrajamo pri tej potrebi po dialogu. Potem strošek ne sme preseči tržne cene za izstrijavo. Če proizvajalec lahko dokaže, da je proizvod tehnično skladen, potem bi lahko izstrijal to globo od organa. Hvala. Gospod eh, Barisas iz Business Europe, izvolite. Hvala lepa gospod Silmej, za zelo dobro vprašanje. Govorili ste o različnih tveganjih, o cenah tveganja po Evropske unije, ki lahko pripeljajo do sprejetja višjih standardov, tako sem razumel vaše vprašanje. Menimo, da obstaja rešitev za to, da bi se temu, torej, da bi se temu izognili Ne bom govoril o razmernosti in tako naprej, to sem že izpostavil v predstavitvi. Najprej pomembno je, da ima pristop na oceni tveganja. Ocena tveganja mora temeljiti na dokazih. To je torej zelo koristno, da to imamo, ko se govorimo o tveganju, da imamo zelo strukturiran dialog s vsemi deležniki z organizacijami potrošnikov, industrije, z organi za nadzor trga. Torej, strukturiran dialog mora biti tu v srčiki. In mi podpiramo mrežo za skladnost, kot to predlaga komisija in želeli bi se še močnejši določ, glede tega, da bi res vključili vse deležnike, kot sem jih omenil. Sedaj pa še vprašanje ki, za komisijo. Eh, na kratko, gospod Selimovič, eh, družba glede zapiranja spletnih eh, strani bi bila novo pooblastilo za organe. To ni nekaj, kar morajo storiti, temveč nekaj, kar lahko storijo glede na svojo presojo, če se jim zdi, da je to potrebno, pač odvisno od okoliščin drugič in to je dovoljeno le v primeru resnega tveganja torej, če gre za resno tveganje. Katerikoli tržni inšpektor v Belgiji bi 500 krat premislil, predem bi zaprl spletno stran. Vesvaja, če sledim vašemu primeru, torej niso zavezani k temu. Uh, the... Potem pa še vprašanje gospoda Egnjoa. Več vprašanj je bilo, kdo želi odgovoriti na to vprašanje. Izvolite. Yes, thank you. I will try to answer it because... Sam skušal odgovoriti. Moji organi so odgovorni za izvrševanje organa za nadzor da hoje z eh, pesticidem biocide, fiprinoli biocid, kot vem. Da, lahko prihaja do razhajanj, kajti ti Biocid je treba registrirati v vsaki državi članici. Torej, biocidi so sredstva za ubijanje. Recimo, eh, robčki osvežilni, robčki so polni biocidov, s katerimi se ubijajo bacili. Torej, so toksične kemikalije to, zato je za biocide treba praviti registracijo v vsake državi članici. In odvisno od lokacije, od podnebja in drugih okoliščin, se države članice lahko odločijo, da bodo ali pa ne bodo registrirale ta izdelek. Kajti nek izdelek, recimo, morda ni dovolj močan za to, da, nekaj, da ubije neke bacile v Malti. Pač okoliščine so različne in lahko o, pride do takšnih razhajanj. Če se lahko tudi sam, o, o, če lahko tudi sam omenim vprašanje cen tvegan, torej menijo predstavnik Business Europe mislim, da se ne smemo bati tega, da imamo različne ocene tvegan. Enkrat smo imeli veliko razpravo na nekem forumu v Evropi s tem v zvezi. Neka država članica je želela dovoliti kitajske lanterne. Mislim, da vsi veste, kaj je to kakšne, kakšne svetilke so to. Mi smo bili proti, kaj mi smo rekli, da to predstavlja resno tveganje. Malta ima posebno drugačno podnebje, pri nas je podnebje zelo suho. Torej, ocena tveganja mora upoštevati. In tudi sklast in kar sem dejal glede subsidijarnosti držav članic, torej ocena tveganja se lahko razlikuje. Recimo, od ocen tveganja na nizozemskem, torej na nizozemskem veliko več eh, vode in blaga, recimo pri nas sploh ni sveže vode, čeprav ima veliko morja okoli nas. Skratka, ocena tveganja je torej nekaj takega, eh, kjer nimamo ene šice za vse, čeprav smo mi nasplošno za čim več harmonizacije. Uh, uh, Hvala lepa, sedaj pa prehajamo k sklepnim pripombam. Najprej bom dala besedo Evropski komisiji. Izvolite. Hvala lepa. Dovolite eh, dve čisto kratki sklepni pripombi. Prvič, mislim, da imamo probleme pri, eh, eh, pri infrastrukturi v nacionalnih državah članicah, zato da bi notranji trg deloval. Nimamo v mislih samo pravil, ampak tudi zmogljivost, ki mora zagotavljati, da zadeve delujejo. In drugič, dejal bi, da je bila razprava zanimiva, kajti pokazala je, da si moramo prizadevati za to, da eh, bomo združili različne eh, zamisli. Torej, eh, v Italiji so imeli tako stroge predpise, da so pregnali tovarno igrač iz ozemlja. Takšnih, do takšnih stvari ne bi smelo prihajati. Morali bi imeti skupno oceno. Morali bi storiti več, da bi imeli skupno oceno problema potem moramo poskušati izvajati oziroma približati analizo tveganja, metodologijo. E, torej, tukaj gre za vprašanje, kaj je skladno in kaj ni skladno. To včasih ni neka e, velika znanost. In, um, Po eni strani imamo torej razhajanja o mnenjih, po drugi strani pa gre za vprašanje obsega in uh, količine in pa koliko denarja in pa koliko osebja imajo organi na razpolago. Hvala lepa, toliko z moje strani. Mislim, da je za nami zelo zanimivo popovdne. Dobili smo dober uh, eh, upogled v to, kako bi lahko nadaljevali z našim delom. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo k poročevalcema in najprej bom dala besedo gospodu eh, Štefancu. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, najprej bi rad eh, poudaril to, da izredno pozdravljam sveženo blago Evropske komisije. Sedanji okvir ni bil zadosten za to, da bi zagotovili eh, skladno in učinkovito uporabo in eh, nova eh, uredba o skladnosti bi morala poenostaviti in pa pojasniti postopke, ki jih morajo upoštevati podjetja in pa javni organi. Medsebojno priznanje prenaša dodano vrednost Evropske unije, eh, omogoča da eh, se proizvodi, ki se v eni državi članici že zakonito tržijo, tržijo tudi v drugi državi članici, pa še vedno ohranjajo avtonomijo. Predlog naj bi okrepil raven Evropske unije in pa vloga Evropske komisije pri medsebojnem priznavanju. Pozdravljam eh, novo preprosto izjavo o medsebojnem eh, priznavanju. To bo znižalo upravno obremenitev. Pomembno je vzpostaviti tudi upravno sodelovanje in pa uh, treba vzpostaviti tudi kontaktne točke. Eh, predvidevam, da bo čezmejno sodelovanje med kontaktnimi točkami okrepljeno in ena ključnih točk je ta, da uporabljamo solvit kot poglavitni postopek za reševanje problemov. Torej, naj strnem, zame so tri najpomembnejše točke. Solvit, ki je eh, najpomembnejši postopek za reševanje eh, problemov, potem drugič treba je ukrepiti ulogo Evropske komisije na tem področju in tretjič, ne nazadnje, treba je poenostaviti in pospešiti vse postopke. Veselim se sodelovanja s kolegi eh, pri tem zelo pomembnem dosjeju. Hvala lepa in še gospod Banti. Hvala lepa, gospod, gospod predsedojoča. Rad bi se zahvalil vsem strokovnjakom. Mislim, da je bi bila to zelo intenzivna in koristna razprava eh, o tem svežnju. Jaz bi podal splošen razmislek, zakaj potrebujemo eh, nadzor trga, zakaj se ukvarjamo s tem, kajti to je ta hip izrednega pomena. Svet je še bolj globaliziran in menjava blaga je v porasti. In evropskim podjetjem dolgujemo nadzor trga, ki je učinkovit. In sicer mora to veljati za celotno ozemlje Evropske unije. Zakaj je to po našem mnenju pomembno? Vsak dan eh, proizvajamo predpise, standarde, direktive, ki na nek način vplivajo na življenje evropskih podjetij. Zahtevamo vedno več od teh podjetij. Zahtevamo, da so podjetja boljša, da spoštujejo okolje, pravice, tehnične zahteve, ki so vedno više. Ehm, zagotavljati je treba vedno višjo zaščito uporabnikov. In želimo, da to predstavlja dodano vrednost za eh, evropska podjetja. Seveda pa imamo na trgu tudi tiste, ki goljufajo. E, imamo tudi tiste, ki dajajo na evropski trg e, blago, ki ni varno. In zato potrebujemo okrepljen nadzor. Ta uredba e, podaja zelo jasno usmeritev. Imamo 60 e, členov o tehničnih vidikih. E, to bomo preverjali za tehničnimi sogovorniki. Eh, jaz in vsi poročevalci v senci smo na razpolago za to, da bi res podrobno analizirali vse točke. Toda to smo dolžni evropskemu produktivnemu proizvodnemu sistemu. In ob koncu še nekaj. Imamo problem virov. Toda mi moramo enkrat za vse lepo povedati sledeče, če ne bomo ulagali več v to področje, bomo imeli več, bomo imeli več virov za evropska podjetja, kajti evropska podjetja bodo utrpela ve, veliko škodo in pa države bodo utrpele veliko fiskalno škodo, če na notranjem trgu ne bo ena, enakosti in če ta trg ne bo zadostno uh, uh, uh nadziran, kajti goljufi bodo prevladali. Uh, Mi moramo upoštevati tudi škodo, eh, ki jo povzroča ponarajanje, nezakoniti uvoz in tako naprej. To je škoda za javne finance. Upoštevati je treba tudi eh, nezakonito oziroma nelojalno konkurenco, kajti ta, ve, vedno, za, ta vedno tiči za ponarajenimi in nezakonitimi izdelki. In potem je tu še en element, eh, o katerem moramo nujno razmisliti. Mi moramo pretrgati začarani krok med sledečim. Manj nadzora, več, podi, več poslovanja. Če ne bomo tega presekali, potem ne bomo uspešni. Kajti, če bodo nižji stroški in če, ljudi, če bo blago vstopalo na trg tam, zato ker so nižje inšpekcije in bodo potem eh, tam okrepljene gospodarske dejavnosti, če bomo to dopuščali, bo to predstavljalo premočen element za uh, izkrivljanje eh, konkurence. In zato potrebujemo evropski sistem nadzora, močnega nadzora, notranjega in zunanjega. In Eh, tu bomo poskušali kar se da dobro ukrepati. Prizadevali se bomo za močen eh, predlog, poskušali bomo ukrepiti predlog Evropske komisije in upam, da bomo v rokih dosegli tudi eh, dobro besedilo, potem pa se bomo v zvezi s tem besedilom soočili tudi s svetom in da bomo na koncu dobili učinkovitejši sistem. Hvala lepa. Hvala lepa. E, sedaj pa bomo e, zaključili našo javno predstavitev. Seveda bi se najprej rada zahvalila vsem strokovnjakom in pa vsem, e, ki ste sodelovali pri tej razpravi. Hvala lepa za vaše prispevke. Zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za udeležbo. Zahvaljujem se seveda poročevalcema v IMKO. Hvala lepa vsem. Yeah, that's how it starts. Yeah. So fast. Yeah. yeah. <laughs> So um, it means that we. Uh, To pomeni, da se lahko uh, lotimo naslednje točke na dnevnem redu in sicer bomo obravnavali predloge sprememb v zvezi z uh, aktom o kibernetski varnosti. Počakala bom eno minuto. Okay, we will, um... Dobro. Nadaljevali bomo eh, z našo sejo. Kot sem napovedala, sedaj bomo eh, presojali predloge sprememb o aktu o kibernetski varnosti. Nikola Danti je naš poročevalec. Toda preden uh, pričnemo z. Uh, ukvarjanjem za predloge spremembi rada pozdravila eh, so poročevalca iz Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Pozdravljam gospoda Longoja in pa gospoda Macolo. Ona dva sta sprejela mnenje o aktu in sicer 15. februarja. Zelo uh, si želimo zagotoviti to, da bi zakoni odražali tudi mnenje civilne družbe in zato bom z veseljem dala besedo tema dvema predstavnikoma. Beseda je vajna. Eh, grazie, grazie, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Hvala lepa za to priložnost. Digitalizacija je dejavnik velikega napredka, ampak moramo se tudi zaščititi. Strategija danes temelji na uh, mednarodni primerjavi in pa na odpornosti. In danes se bomo ukvarjali z odpornostjo. Tukaj gre za to, ali sistem deluje, ali je odporen tudi, če pride do napada. Tu sta dva različna uh, profila, torej uh, tukaj je uh, kibernetska varnost. Uh, uh, imamo pa tudi scheme certificiranja. Um, mislim, da je to, da bi ukrepili in niso nekaj dobrega, ampak mi priporočamo državam članicam, da vzpostavijo uh, dialog. Poleg tega menimo, da bi morala Enisa um, uh, ščititi organizacije. Uh, to je danes nekaj izredno aktualnega. Enisa bi morala preveriti pripravljenost držav članic in pa učinkovitost evropskega sistema na krize. Eh, podpiramo tudi eh, mrežo eh, pristojnosti na področju kibernetske varnosti. Eh, treba je okrepiti kibernetsko varnost in potrebujemo tudi konkurenčno industrijo. Potrebujemo tudi javno-zasebna eh, partnerstva in eh, usposabiti bi morali trikotne države članice, komisije in pa zasebni sektor. Imamo digitalni notranji trg, ker je treba homogeno interpretirati predpise in um, na vsak način pa ugotavljamo, da ni predviden pregled eh, oziroma ni eh, predvideno to, da bi Eniza nadzirala nacionalne organe. To po našem mnenju ni v redu. Če se predpisi ne, pred, ne o, o, o, morali bi predvideti tudi eh, kazni oziroma posledice, če se um, predpisi ne uh, uh, uh, izpolnjujejo. Uh, Čez dve ali tri leta bomo morali imeti uh, eh, scheme za banke, za transporte, za igrače, za um, električne naprave. Potem uh, lahko rečemo, da nam brez enise ne bo uspelo. Ampak ne bo nam uspelo samo z eniso. Uh, predlagamo torej to, da bi eh, vključili vse sektorske agencije Evropske unije in sicer Evropsko, eh, agencija za letalsko varnost, potem eh, varnost, potem Evropsko ehm, agencijo za zdravila in tako naprej in Evropsko agencijo za banke. Brez njih nam ne bo uspelo. Približujemo se večletnemu finančnemu okviru. Dovolite, da zaključim. Potrebujemo tudi sredstva za raziskave in razvoj. In še zadnja stvar, internet stvari. Enisa bi morala temu dati prioriteto. Hvala. Hvala lepa in sedaj čisto na kratko še gospod Macola. Gospod Longo, se upravičujem. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Jaz sem se ukvarjal z vidikom um, uh, posledic za potrošnike. Uh, in osvetljil bi problematiko, ki je povezana s človeškim faktorjem. Kajti to je prepogosto razlog, človek je razlog in pa žrtev uh, kibernetskih napadov. In kaj smo zapisali v svoje mnenje? Komisija ni upoštevala dovolj človeka kot protagonista digitalnih postopkov, kajti on koristi, eh, ima koristi, je pa tudi razlog eh, za eh, probleme. Treba je vzpostaviti bazo pristojnosti, ko gre za kibernetsko varnost, treba je tudi um, okrepiti zavedanje podjetij in državljanov, kar se tiče kibernetske varnosti. Če želimo doseči to, potrebujemo specifična ulaganja. Treba je tudi zagotoviti usposabljanje s primernimi eh, kurikulumi, treba izvajati tudi eh, kampanje ozaveščanja. Treba je vključiti tudi nacionalne in regionalne organe, majhne in srednje velika podjetja, kajti potrebujemo skupni pristop. In ni samo sodelovati tudi z nacionalnimi organi, treba je vzpostaviti tudi študij za to. Eh, treba je vzpostaviti, treba je vlagati v šolanje na tem področju, treba je pri tem zagotavljati tudi enakost spola, zato da bi presegli digitalni razkol, ki vlada med ženskami in moškimi. Tako bomo dvignili tudi stopno zaposlenosti na področju kibernetske varnosti. Potrošniki se morajo bolje usmerjati in morajo vedeti, kaj kupujajo, ko kupujajo programsko pramo in pa proizvode. Zato potrebujemo boljšo pripravljenost, po drugi strani pa menimo, da mora certifikacijski okvir predvideti tudi določene oznake. Eh, kot eh, imamo te oznake, naprimer, za energetske proizvode. Na ta način bi znižali stroške za podjetja, odpravili bi razdrobljenost trga, poenostavili bi eh, razumevanje potrošnikov, kar se tiče lastnosti proizvodov, ki jih kupujajo. Menimo torej, da bi bilo dobro vzpostaviti logo, ki bi bil uh, enostavno prepoznan in tako bi potrošniki um, lažje uh, izbirali oziroma kupovali tovrstne proizvode. Enisa bi morala izvajati tudi kampanje o zaveščanje, tako da bi okrepili zavedanje, uh, pa, uh, zavedanje o tem, kateri so varni proizvodi, ki jih kupujemo. Vemo, da obstajajo nacionalne pristojnosti na šolskem področju, to je treba tudi spoštovati. To, da komisija sedaj predvideva eh, sistem certificiranja, ampak vendarle želimo, da bi v skladu s tem prilagodili tudi študijske eh, programe na področju digitalizacije. Hvala lepa. Hvala lepa, očitno gre tukaj za čisto italijanski primer, kajti naš eh, pripravljalec mnenja je Nikola Danti. Torej, Danti, eh, z veseljem vam dajem besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Torej, pojdimo eh, dalje, ne glede na to, da smo italijani. Naj, naj spomnim vse kolege na sledeče. Sedaj smo prejeli akt o kibernetski varnosti. Tukaj imamo skupne pristojnosti z odborom ITER v skladu s 54. členom in zato je pomembno, da razpravljamo o tem tretjem delu akta, ki se ukvarja predvsem s certifikacijo. Predstavljenih je bilo 396 predlogov sprememb, kolegi se zato očitno zelo zanimate. Zahvaljujem se poročevalcem v Senciji in pa sekretarjato odbora za eh, delo. Včeraj smo imeli prvi sestanek s poraževalci v senci. Dovolj je, da vsak dan prelistamo prve strani časopisov tega sveta in že opazimo, kako se je okrepilo zavedanje, pa kako se je okrepila pozornost državljanov na to temo, torej na kibernetsko varnost. Pred enim letom je bila sprejeta direktiva o varnosti omrežij in informacij, v teh mesecih pa lahko spet dobimo priložnost, da okrepimo odpornost um, na evropski ravni in sicer na bolj koordiniran način. Včeraj smo razpravljali o besedilu skupaj z opračevalci iz drugih skupin in naredili smo pravi korak uh, v pravi smeri kajti komisiji eh, oziroma odboru ITRE bi radi dali eh, primirne eh, predloge. Zahvaljujem se poročevalcem v senci, ki so pokazali zelo konstruktivno naravnanost. O, o, torej, ukvarjali smo se s sledečim, ali ne bi bile obvezne ali e, prostovoljne certifikacijske scheme, e, potem vključitev zainteresiranih strani. Ukvarjali pa smo se tudi s cilji uh, uh, certifikacijskih uh, schem. Torej, kar se tiče um, Torej, poročevalci v senci smo se strinjali v sledečem v fazi predloga in pa v fazi priprave nove scheme, je treba okrepiti udeležbo ustreznih zainteresiranih strani. Zlasti eh, to zajema eh, organe za standardizacijo in pa eh, kar zadeva organizacije majhnih in srednje velikih podjetij. Moj predlog bi bil, da bi Eniza vzpostavila delovni program in bi v njem predstavila, katere skupne ukrepe potrebujemo na ravni Evropske eh, unije, ko gre za eh, kibernetsko varnost. Treba je vzpostaviti prioritetne eh, proizvode sa področja IKT, za katere bi potrebovali evropsko certifikacijsko schemo za kibernetsko varnost. Kot sem dejal včeraj na sestanku za poročevalce v Sinci, eh, z veseljem sprejemam možnost za to, da bi um, omogočali lastno izjavo proizvajalcev ali pa ponudnikov storitev, kakor gre za nizko tveganje. Eh, in to predvideva tudi, eh, predvideva tudi zakonodaja z drugih področji. Seveda pa je potrebno zagotoviti to, da eh, bomo lahko nadzirali certifikate, ki se izdajajo, ali tako, da bi ukrepili nacionalni nadzor ali pa, da bi ukrepili evropski nadzor. Pripričan sem, da potrebujemo učinkovit nadzor certifikatov, tudi tistih, eh, ki jih eh, tretji organizmi za preverjanje skladnosti ne bodo preverjali. Izogniti se moramo temu, kar smo doživeli pri eh, certifikatih eh, na drugih področjih notranjega trga. Namreč to, da bi eh, se izvajala praksa nakupovanja certifikatov Evropske unije. Evropska komisija je najprej obrala eh, harmoniziran pristop. To je pomembno za eh, enotno izvajanje certifikacijske scheme na evropski ravni. Po drugi strani pa sem prepričan, da če želimo, da bo ta sistem deloval, moral biti bolj eh, prilagojen in bolj bo moral upoštevati danosti eh, in specifičnosti posamečnih proizvodov EKT. Skupaj sa drugimi poročevalci v senci smo se strinjali, da je treba spremeniti um, eh, besedilo, kar se tiče rokov preverjene certifikatov. Bi, tukaj bi morali upoštevati posamične proizvode in pa uh, storitve in treba, eh, morali bi upoštevati uh, tveganje. In tu bi morali besedilo Evropske komisije nekoliko spremeniti. Uh, torej, politične skupine i, uh, imajo tudi različna mnenja. Vprašanje je, ali bi eh, predvidevali tudi obvezno certifikacijo za kritične infrastrukture, kar predvideva tudi direktiva NIS. Torej, uvedli bomo tudi predloge sprememb. Torej, Evropska ljudska stranka bi rada omenila tudi cyber easing. Eh, torej v Strasburgu bomo imeli eh, naslednji sestanek plačevalcev v senci in takrat upam bomo eh, lahko dosegli končni kompromis na podlagi vseh predlogov sprememb in upam, da bomo takrat lahko dosegli besedilo, ki ga bomo potem predstavili temu odboru. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Hvala lepa, sedaj pa ELS, gospa Macola. Aha, Andrejas Švab bo spregovoril o njenem imenu. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa za besedo. Govorim o imenu Roberte Mecole, ki danes žal ne more biti z nami, zato ker ima obveznosti zunaj Brusla. Eh, sem poročevalec za direktivo eh, eh, o varnosti omrežij in informacij in v svojem imenu bi rad povedal, da je zelo pomembno, da se lotimo standardizacije urodi kibernetske varnosti, kajti brez teh standardov, brez teh certifikatov eh, ne bomo uspešni eh, z eh, ukrepi v skladu za direktivo NIS. V imenu Roberta bi se rad zahvalil poročevalcu in pa poročevalcem v senci za njihovo delo. Roberta pravi, da so številne politične skupine unesle pomembne predloge sprememb. O tem teče razprava. Roberta je vesela, da eh, so njeni predlogi spremembo zveze s skladnostjo, samo oceno in pa lasno izjavo so bili upoštevani v kompromisih. So pa tukaj nekatere točke, ki se niso upoštevale. Kot je naprimer njen predlog spremembe 366 ELS, e eh, želi zagotoviti sledeče. Lasna izjava mora biti vključena v končno eh, besedilo kar se tiče eh, skladnosti certifikacijske scheme Evropske unije in pa nacionalnih certifikacijskih schem, bo treba zagotoviti, da ne bo paralelnih certifikacij in da bo Evropska, eh, evropski certifikat primeren za celotno Evropsko unijo. Nadalje se pričakuje večji prispevek eh, zainteresiranih strani v primerjavi z izvornim predelom Evropske komisije. Evropska eh, ljudska stranka pa se boji, da bi, eh, da bi eh, nekako silili k pretirani udeležbi zainteresiranih strani. Zagotoviti moramo to, da, bodo da bodo, bomo zagotovili primerno delo in da bomo preprečili pretirano upravno obremenitev uredbe. Gospa Mecola se veseli nadaljnih razprav z gospodom Dantijem.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 Torej, eh, veseli se tudi razprave o predlogi sprememb, ki jih je uložila Evropska ljudska stranka. Tukaj gre za eh, člen 46. Ta člen bi morali spremeniti, zato da bi upoštevali načelo, ki temelji na analizi tveganja. Torej, gospod Mecola se veseli eh, to vrstnih razprav in se vam zahvaljuje za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa bom spregovorila sama, kajti sama sem eh, poročevalka v senci za EKR in sedaj bom nadaljevala v nizozemščini. Zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci za sodelovanje. Nekatere stvari eh, se ne odražajo v predlogu komisije in tudi ne v snutku predloga, čeprav so to zelo pomembne točke, naprimer življenski cikl proizvodov. V mislih imam svoj predlog spremembe 3. Kibernetska varnost mora biti element, ki ga je treba upoštevati v vseh fazah razvoja proizvodov ali storitev. Naprimer, če se opravijo raziskave in razvoj, potem je treba v tej, mora kibernetska varnost biti v mislih vseh, ki se s tem ukvarjajo. Le na ta način se bomo izognili temu, da bi imeli šibke točke, ki bi se pojavile takrat, ko bi bil proizvod že na trgu in to bi lahko potem negativno vplivalo na potrošnike. Potem manjka še nekaj, namreč možnost, samoovrednotanja, samoocene. Po našem mnenju je zelo pomembno, da ponudimo to možnost. To je že zagotovljeno na ravni regulatorjev, ko gre za varnost proizvodov. In potem so tu še nekatere točke, ki bi jih morali močneje pojasniti in ki jih je treba poudariti. Prvič, predvsem pomen eh, tega, da bi imeli mednarodne standarde. Mi moramo proizvajalcem omogočiti, da uporabijo mednarodni trg v celoti. Želimo se izogniti temu, da evropska podjetja ne bi mogla trgovati z Evropo, kajti eh, grožnje se ne ustavijo na zonanjih mejah ali pa na evropskih mejah kajti digitalna oprema je, povezuje mednarodno raven. Mednarodni standardi se zlasti osredotočajo na postopke, ne pa toliko na proizvode. Sama sem v zvezi s tem priložila predlog spremembe. In potem um, v besedilu govorimo tudi o ozaveščanju, ko gre za grožnje. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da se osredotočamo tudi na boljše zavedanje o okoliščinah, ki bi lahko privedla do grožnje. Unesla sem številne predloge sprememb o uh, življenjske dobi certifikata. Ne želim eh, splošnega eh, roka o zapadlosti, bolje bi, bi, bi, se, bi bilo, če bi se tega lotevali od primera do primera in da bi se pri posamečnem primeru odločili, kakšno obdobje bilo, bi bilo najprimernejše in sicer bi se pri tem opirali na danosti v zvezi s tem primerom, specifičnosti tega primera. Potrebno bi bilo okrepiti eh, tudi eh, kibernetsko varnost z nadgradnjami poročevalec si je prizadeval za to, da bi zagotovil večjo vključenost zainteresiranih strani. Sama sem unesla nekaj dodatnih predlogov spremem po zvezi s tem, kaj ti želim, da eh, se lahko deležniki in pa predstavniki industrije vključijo v najpomembnejših fazah industrija bi morala eh, imeti možnost za podajanje eh, več pobud in bi morala biti močneje vključena v razvoj zakonodaje oziroma pripravo zakonodaje, preden komisija uvede eh, izvedbeni akt. Torej, pomembno bi bilo, da bi se komisija posvetovala z vsem tem sektorjem. ENISA ni organ za standardizacijo korisno bi bilo, da bi eh, organi za standardizacijo na evropski in mednarodni eh, ravni eh, bili predmet posvetovanja, ko gre za razvoj standardov. In potem še en predlog spremembe. Eh, ki se nanaša na besedilo, kjer se ne strinjam s poročevalcem in ne s predlogom komisije. Torej, en predlog spremembe se nanaša na prostovoljno naravo zakonodaje. Po našem mnenju je to zelo pomemben element, kajti le na ta način bomo spodbujali podjetja, da bodo inovirala, hkrati pa bodo razvijala varnejše sisteme. To je prožnost, torej obstaja prožnost. Uh, Kajti odvisno je od uh, tipa sektorja in pa od obsega sektorja, uh, po kakšnih rešitvah bodo posegli. In potem bi imela nekaj vprašanj v zvezi z nekaterimi stvarmi. Mislim, da nekateri pristopi niso najboljši in zato sem unesla številne predloge sprememb, ki pravijo, da imamo uredbo, kjer določamo, katera raven je najprimernejša veselim se prihodnega sodelovanja za vami. Včeraj smo imeli dober sestanek s poročevalci v senci. Veselim se sodelovanja s poročevalcem in s poročevalci v senci. Hvala lepa. Sedaj pa še uh, poročevalka v senci iz Alde. Hvala lepa, eh, gospa Harancova. Zahvaljujem se eh, poročevalcu za sodelovanje in pa za dosedanjo razpravo. Hvala lepa tudi za včerajšnjo razpravo. Prepričana sem, da bomo eh, prišli do kompromisa. Moja politična skupina ima pomembne povdarke. Eh, videti je, da se tudi druge politične skupine strinjajo z našimi predlogi sprememb. Torej, prvič, mi si želimo to, da bi proizvajalci lahko izdajali uh, lastno izjavo o skladnosti IKT proizvodov. Uh, tudi drugi to menijo, ampak obstajajo velike razlake med našimi predlogospremimi in med drugimi. Zakaj? Mi mislimo, da bi lastna deklaracija morala temeljiti samo na funkcionalni varnosti ali na tako imenovanem base assurance level. Eh, eh, potem druga razlika je ta lastna izjava se izda potem, ko se certificira notranji postopek podjetja. Podjetje mora pokazati, da ima, post, da ima predviden postopek uh, ugrajene varnosti, preden lahko izda izjava o posamičnih proizvodih. Moja politična skupina meni, da to zagotavlja boljšo varnost, hkrati pa ne zahteva tisoče testov v zvezi z vsakim proizvodom. Upamo, da bodo vse politične skupine lahko podprle. Uh, ta, ta, eh, to, ta kompromis. Potem eh, certificiranje, ki bo veljavno za celotno Evropsko unijo. Če bo tako, potem moramo zagotoviti, da bodo vsi organi, ki izdajo certifikate, upoštevali iste eh, teste. Zato predvidevamo mehanizem medsebojnega pregleda. Besedilo predloga temeli. Eh, na postopku, ki izvira iz eh, zakonodaje o homologaciji. Če smo se dogovorili glede tiste zakonodaje, bi se lahko tudi glede te. To je mnenje za ITRE in unesli smo tudi predloge spremem po zvezi z mandatom Enise. Enisa bo dobila več pooblastil. oblastil kar se tiče uh, koordinacije, kar se tiče razkritja uh, ranljivih trenutkov, kar se tiče kibernetske higijene in sicer to velja za zasebnike in za podjetja. Ne moramo se zanašati samo na proizvajalce, ki nas bodo zaščitili. Mi moramo biti proaktivni pri zaščiti uh, uh, proizvodov in pa uh, storitev, ki jih vsak dan uh, koristimo. Uh, Gospa predsedajoča, moja politična skupina je predložila veliko predlogov sprememb, tudi v zvezi z medsebojnim priznanjem, udeležbo zainteresiranih strani in pa druge stvari. Ne bom se ponavljala, kaj ti veliko sem povedala že na prejšnjih sestankih. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. Um, Hvala lepa. Ker ostalih poročevalcev senci ni, dobi besedo gospa Spanu, Evropska komisija. Za nekaj pripom, prosim. Much, uh, uh Chair, the... Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem za pozornost, ki so ga namenili temu zelo dobremu poročilu, kar se tiče akta o kibernetski varnosti. Konstruktivni predlogi sprememb, ki smo jih dobili, to cenimo. Želimo še razviti filozofijo predloga naj podam nekaj pojasnil, ker ste na kritični točki vaših pogovorov, kar se tiče prostovoljna ali vezoča narava certifikacije. Menjeno je bilo, da je to še vedno del razprav. Zamisel je bila, da bi imeli postopen pristop. Predlog dovoljuje schemam, da se vzpostavljajo strani podjetij, nacionalnih vlad in državljanov za uporabo in iskanje pravih rešitev. Prav tako pa imamo določbe, ki dovoljujejo posameznim schemam, da postanejo obvezujoče ali da okvir sam postane referenčna točka za obvezujočo zakonodajo. To je v 47. členu predloga. Zamisel je bila torej ta, da bi to končno počal okvir, kar bi bilo referenčna točka za certifikacijo na tem področju. Kar se tiče vloge deležnikov, pa podpiramo predlog, ki je bil podan. E, nisi smo namenili vlog posvetovanja v vseh fazah. Certifikacijske scheme bi naj bile sprejete z izvedbenim aktom po pravilih o boljši zakonodaji, bi naj akterje poprašali pred, pa tudi po tem, ko je pripravljen. To imamo tudi končno posvetovanje teh pravilih boljše zakonodaje torej ti akteri imajo ključno vlogo. Naj izpostavim, da moramo zagotoviti, da bodo akteri pomagali enisi, ne pa da bodo ustvarjali dodatne ravni posvetovanj v fazah, ko to ni potrebno. Določbe pa lahko seveda še nadalje pojasnimo. Kar se tiče držav članic, to je tukaj nekaj pojasnil. Države članice imajo možnost prek skupine za evropsko certifikacijo, da podajo predloge za prednostne naloge v certifikaciji. Zanimivo se nam zdi, ko poročalec pravi, da bi naj imeli poseben delovni program za načrtovanje. To je pristop, ki je bil tudi v direktivi ONS e za sodelovalna skupina. To je zanimiv pristop, kar se tiče okrepitev varnostnega nadzornega mehanizma kar se tiče samo atestacije. Tukaj je bil princip, da imamo podoben prostovoljen sistem. Vendar pa mora biti to potem del ponega nadzora in ponega izvrševanja. Če bi to uvedli v kakšni fazi, je pomembno, da imamo obveze za nadzor, pa tudi za izvrševanje, ko lahko tudi odzajemo certifikate. Imeti moramo enake pogoje za področja, kjer so veljavne evropske scheme. Še nekaj? Obvezujoča oznaka, zaupamo EU. Tukaj smo hoteli vključiti oznako, ki bi vključevala to, ta schema, je lahko dopolnjena s to oznako in seveda lahko potem to še nadalje opredelimo v predlogu nismo pa predlagali evropske znake iz dveh razlogov. Najprej nismo imeli dovolj dokazov, presoji vplivo, da bi predlagali kaj takega za celotno Evropo. In drugič, to morda ne bo strezno za vse storitve in proizvode. Morda za internet stvari in potrošniške dobrine to bi bilo zelo dobro, ampak za industrijske proizvode pa morda ne. To je torej vprašanje, ki ga je potrebno opredeliti po schemah preko na horizontalni način. Vsaka komisija tako meni. Potem pa še zamisel ustvarjanja nekakšnega sistema podatkovne baze, kot je sistem zgodnega opozarjanja za proizvode na skupnem trgu. Naj omenim, pod nalogami ENISA smo vključili tudi spostavitev informacijskega sistema, ko bi ENISA obveščala javnost o ranljivosti, incidentih in tako dalje. Torej, nekakšne informacijske stične točke, kot je to omenjeno. Torej, to je že na voljo, samo da omenim. Hvala lepa, da ste tako hitro opravili to delo. Od danes do 27. ko boste o tem govorili v Strasburu, pa smo seveda imku pripravljeni pomagati, če bo to potrebno. Final. Hvala lepa in za konec še poročevalec Danti, prosim. Hvala, predsednica. Rad bi se oglasil glede več zadev, ki smo slišali. Hvala za vse prispevke, vsem prečasem, vsem si hvala komisiji, ki je tudi dala določene mm, pomembne, določene pomembne mnenje, kar zadeva obvezno prostovoljno. Mi smo predvideli, da je tudi določenih predlogov sprememb, določenih skupin, da bi bilo obvezno za vse tiste storitve, ki so strateške, skladno z direktivo NIS, ne pa, da bi to veljalo za vse blago in storitve. Torej, pro, prostovoljnost je značilnost za večino, za večino blaga in storitev, ki jih pokriva ta direktiva. Drugo. Zavezujoč ukrep, ki ga predlagamo, je eden predmetov razprave, seveda. Naj povem, da smo imeli zelo dobro razpravo včeraj, vendar kot v vseh razpravah je pač tako, da imamo različna stališča, vendar mislim, da ne bo težko najti sporazum. Nihče med nami ne dvomi v to, da potrebujemo močen sistem kibernetske varnosti, ki bo služil državljanom, državam članicam in institucijam Evropske unije, tako da menim, da bomo gotovo našli sporazum s tem v zvedi, kar zadeva. Zavezujoč, koliko je tudi komisija, to se ne nanaša na industrijske izdelke, temveč zgolj na proizvode, ki so namenili končnim uporabnikom. tudi tukaj za osko tolmačenje. Potem marsikaj, kar smo slišali, je že vključeno v predlogih za kompromisne predloge. Bomo še to razdelali v prihodnih tednih, zato da bi dosegli, da bo to besedilo dobilo čim širšo podporo znotraj tega odbora. Thank you very much. Uh... Hvala lepa. Gospod Danti glasovanje v našem odboru bo maja. S tem pa tudi zaključujemo z današnjim popodanskim sestankom našega odbora. Hvala lepa vsem za to, da ste bili z nami. Hvala lepa tudi tolmačem. Sedaj pa predajam predsedovanje dragi kolegici Ani Mariji, ker odhajam na sestanek koordinatorjev.